Dobro jutro, dragi kolegi, gospe in gospodje. Pozdravljam vas na tem plenarnem zasedanju. Govorili pa bomo o demokratični legitimnosti eh, programov ekonomskega prilagajanja. Med nami pozdravljam gospoda Norberta Lamerta, ki je eh, predstavnik Bundestaga, potem Dominika Hennigana, ki je predsednik eh, skupnega odbora za evropske zadeve Irskega parlamenta pozdravljam pa tudi našega podpredsednika Otmarja Karasa in gospoda Lijema Huangoka, ki sta soporočevalca Evropskega parlamenta o poročilu na lastno pobudo o, o ocenjevanju vloge in operaciji Trojke. Naj vas spomnim še, da imate na svojih mizah o, eh, lističe, če se želite javiti eh, k besedi prosim, izpolnite to kartico in jo potem izročite nekomu, ki bo te kartice pobiral. Pravila bodo ista kot včeraj. To pomeni, da bomo eh, dali besedo štirim predstavnikom nacionalnih parlamentov, temu pa bo sledil en predstavnik Evropskega parlamenta. Eh, začeli bomo kar takoj. Besedo predajam podpredsedniku in enemu od soporočevalcev poročila na lastno pobudo glede operacij Trojke. To je gospod Otmar Karas. Eh, besedo dobi za deset minut, izvolite. Live Ani Podimata. Draga Ani Podimata, gospe in gospodje, spoštovani prijatelji, dober dan, dobro jutro. Zelo sem hvaležen, da imamo tudi pri današnjem zasedanju na dnevnem redu to, da bomo pregledali delovanje trojke. Morda bomo lahko razjasnili tudi nekatere nesporazume, kajti v zadnjih dneh sem imel pogosto občutek, da nas sprašujejo, pa to sploh smejo? Da, smemo. Moramo kot Evropski parlament. Potrebno je preverjati način delovanja in vsako odločitev evropskih institucij. Tudi, tudi če to ni po skupnostnem pravu, to lahko preverjamo, analiziramo, potegnemo zaključke za prihodnje delo. In žal mi je, da v nekaterih medijih lahko zasledimo občutek, da je izvajanje parlamentarnega nadzora Evropskega parlamenta razmišljanja, kako bi v prihodnje lahko to bolje storili, predstavljeno kot kritika dela oseb in institucij v Evropski uniji. Eno je demokratična obveza, drugo pa je ocena. Predsednik komisije Barozo je včeraj dejal, da je pomembno pri celotni razpravi, govorite o tem, odkot prihajamo. Še enkrat bi rad spomnil na sledeče točke. Evropska unija ni bila pripravljena ne politično, ne strukturno na krizo takega obsega, tudi ne institucionalno in tudi ne finančno. Noben gospodarski model ni bil pripravljen na tako široko krizo. Za Evropsko unijo se nam je še prav posebno maščevalo, po mojem mnenju, da smo pri uvedbi evra, Maastrichtska pogodba leta 1993, ostali na pol poti in da monetarne unije nismo razvili tudi v gospodarsko, socialno in politično unijo za Evropsko unijo in za nekatere države članice, se, pa se jim je prav posebno maščevalo, da niso upoštevali pakta za stabilnost in rast. Prav tako nismo izvajali izbonske strategije za rast in zaposlovanje in socialno kohezijo. Včeraj je predsednik komisije Barozo na to tudi opozoril med orkanom, če smem temu tako reči, smo morali popravljati ladjo. Predvsej smo že postorili, vendar pa povdarjam, nismo še na koncu poti, nismo šli konc, do konca poti, krize še ni konec, še prav posebno moramo izvesti vse, kar smo se naučili iz krize, kar smo morali postoriti po krizi. Nekdani predsednik Evropske centralne banke Triše je na enem od petih zaslišanj, ki jih je izvedel Evropski parlament, dejal, da imamo največje, da smo imeli najhujšo gospodarsko, bančno in finančno krizo od druge svetovne vojne. Brez notranje evropske solidarnosti in brez trojke, bom rekel, brez ocen, verjetno, se verjetno ne bi mogli izogniti še hujši gospodarski, socialni in politični knjigi, še, krizi, še hujši, kot je bila v 30 letih prejšnjega stoletja. Veliko držav ni več moglo dostopati do sredstev na finančnih trgih. Veliko držav je bilo pred izstopom iz evroobmočja. Kar nekaj držav ni bilo sposobnih izpolnevati nalog na področju zdravstva, sociale, financiranja realnih investicij. Evropska unija ni imela dovolj znanja, da bi se spoprijela s krizo in Evropska unija tudi ni imela dovolj sredstev. Edini instrument, ki smo ga imeli, je bil mednarodni denarni sklad. Ne evropske države imajo tu večino. V mednarodnem monetarnem skladu imajo hitro rastoča gospodarstva večino in zelo veliko je tudi članic. Mednarodni monetarni sklad ni mogel vsega razrešiti sam. Če bi to storili, bi potem uporabljali en model za reševanje različnih vzrokov krize. Zato se nam je zelo pomembno, da predlagamo evropski model. Modela pa pravzaprav nismo imeli, kar se skupnostnega prava tiče. Zato je prišlo do delovnega projekta trojke, različne institucije, različni postopki sprejemanja odločitev in različna demokratična legitimiteta. Na vsak način pa je to bil instrument na medvladni ravni in ne na skupnostni. Alternativa trojki bi v tistem trenutku bila iluzija. To je dejal vodja ISM. Vsi smo se pri predstavitvah veliko naučili, tudi mi, kar se tiče načina dela. Danes smo na veliko boljšem kot na začetku in smo tudi uspešni. Evropmoče je stabilno, nobena država ni bankrotirana, dve državi, Irska in Španija, sta programa lahko že zapustili. Vse številke o rasti in primankljaju so boljše. Bančna unija je v pripravi, bančno zakonodajo imamo. In sedaj je trojki uspelo, da imamo več sredstev, več časa in več časa za izvajanje programov in za plačilo. Moram reči, da je kljub temu, in to zavestno pravim, in s tem bom tudi zaključil, potrebno, da ko kot poslanci nacionalnih pa še prav posebno Evropskega parlamenta, da imamo pomankljivosti, kar se preglednosti tiče, da imamo premalo demokratične legitimitete na evropski ravni, pa tudi na nacionalni ravni so razmere različne, tudi na medinstitucionalni ravni so razmere različne, premalo je demokratičnega nadzora vsi pozdravljajo, da se je parlament posvetil tej temi, da to skuša ovrednotiti in da bi potem lahko v prihodnje premislili o tem, ali je potrebno spremeniti pogodbo. Prav tako smo spoznali, da potrebujemo ravnoteže, to je tudi spor glede usmeritve znotraj trojke, koliko fiskalne konsolidacije strukturnih reform in inovacij za rast in za poslovanje potrebujemo. Naše poročilo govori o teh temah. V tej smeri podajamo predloge za prihodnost. Ne zahtevamo, da trojka konča svoje programe, potrebno je pa oceniti dejavnosti trojke in parlament se mora kaj naučiti iz te krize za prihodne ukrepe. Upam, da sem s to analizo našega dela tudi pojasnil način našega dela in usmeril naš pogled v prihodnost, namesto da si podajamo krivdo. Hvala lepa. Uh, Najlepša hvala, gospod podpredsednik Karas. Naj vas spomnim, da temu zasedanju sopredsedujem s podpredsednikom grškega parlamenta in predsednikom za uh, evropske zadeve, predsednik odbora za evropske zadeve je to. Uh, torej skupaj bova vodila to zasedanje, zdaj pa besedo predajem drugemu soporočevalcu, uh, našemu kolegi Lijemu Hongoku. Za deset minut izvolite. thank you very much, Annie. Dear colleagues, spoštovani kolegi, is, uh, very sensitive. Najlepša hvala. Uh, to poročilo je zelo občutljivo. Kot je povedal že moj kolega, to poročilo je občutljivo zato, ker danes ljudje v Evropi zelo dvomijo v legitimnost trojke. Um, To je prvi razlog, drugi pa je naslednji. Ljudje so zaskrbljeni zaradi učinkovitosti politik, ki se posod priporočajo. Vsi so imeli radi Tino. Alternativ, Tistina. Uh... V vsaki državi članici, ki je v programu pomoči, eh, pa so stvari zdaj drugačne. Veliko razprav poteka v zvezi s tem. Gospod Barroso je pozval k uporabi istih makroekonomskih politik, v vseh državah, eh, da bi se na ta način soočili z zelo različnimi situacijami. Če si ogledamo štiri države, smo priče štirim različnim situacijam. Prejšnji teden smo bili v Dublinu na Irskem. Trg dela tam je zelo prožen, eh, ni potreb po strukturnih reformah na trgu dela. Zaradi tega je Irska, primer bančne krize. To krizo lahko retroaktivno rešimo danes s pomočjo e SM. Številni člani vlade so pozvali eh, k temu. Če si pogledamo portugalski primer, eh, tam ne gre za bančno krizo, za razliko od irskega primera portugalski primer eh, je primer eh, razlitja eh, več problemov mm, na različna področja. In če si pogledamo samo krizo, programi OMT so se začeli izvajati že prej in morda do teh učinkov razlivanja oziroma širjenja po celotnem portugalskem gospodarstvu ne bi bilo. Eh, isto se je zgodilo na Cipru. V vsaki državi so torej potekale razprave in eh, razprave potekajo tudi znotraj same trojke. Ko poslušamo člane trojke, ugotavljamo, da je stališče komisije eh, drugačno kot stališče mednarodnega denarnega sklada. Tukaj govorim o pogovoru različnih akterjev. Komisija je rekla, da bi proračunska konsolidacija morala biti močna stališče Mednarodnega denarnega sklada pa ni bilo tako. Njihovo stališče je bilo, da fiskalni multiplikatori, da so visoki in v teh okoliščinah smo morda podcenjevali učinek eh, proračunske konsolidacije in stališče IMF se je bolj zauzemalo za notranjo devalvacijo in strukturne reforme. Torej, teh razprav je bilo res uh, veliko uh, znotraj samih uh, držav članic, uh, znotraj vlad, znotraj trojke. Povsod so potekale razprave. Uh, v številnih eh, stvarih so razmišljali, ampak eh, nikjer se nismo pogovarjali o demokratični odgovornosti in kakšna je bila posledica. Posledica je bila, da je trojka izvajala eh, svoj program, morda premočno, preveč odločno in drugih rešitev z makroekonomskega stališča nismo dovolj upoštevali. Povsod je prišlo do strukturnih reform na trgu dela v vseh državah. V vseh državah je prišlo do uh, močnih ukrepov eh, strukturne oziroma proračunske konsolidacije. Eh, povsod je prišlo do uravnavanja uh, porabe javne in zasebne porabe. Cilji makroekonomskega uravnoteženja niso bili doseženi na kratki rok. Trojka se je seveda kratkoročno izognila bankrotu, ampak če si ogledamo številke potencijalne rasti, če si ogledamo številke razmerja dolg BDP, še posebej ta številka je zelo zgovorna eh, in je višja kot pred programi pomoči. Vzrok in izvor problemov je še vedno prisoten, kriza se še ni končala. Kako se bomo zdaj odločili za dobre rešitve za prihodnost? edina struktura ki se lahko odloči je demokracija vi to veste saj ste parlamentarci potrebujemo demokracijo da se lahko odločimo ali so določene rešitve bile dobre in katere bi bile primerne za prihodnost v zadnjem delu najnega poročila govoriva tudi o demokraciji s kolegom govoriva tudi o prihodnji demokraciji v evropi če ne bomo izvajali demokracije v Evropi, bo euroskepticizma vse več. In zato eh, sva zelo natančna pri svojih predlogih. Mislim, da eh, bo to poročilo več kot simbolično. Eh, poziva k številnim novim poročilom, novim zakonodajnim ukrepom, morda poziva celo k spremembi pogodbe, ko bomo dovolj zreli za to. To je nekaj ključnih točk. Mislimo, da je ISM danes prvi korak, da se začne izvajati evropski denarni sklad, ki bi lahko nadomestil mednarodni denarni sklad. Imamo možnost, da oblikujemo tak evropski denarni sklad. ta sklad eh, pa moramo uvrstiti znotraj metode skupnosti, če želimo odgovornost in legitimnost. Problem e SM danes je, da gre za medvladno strukturo in to je velik problem. Tukaj smo zato, da bi razpravljali o evropskem semestru. Če pa grem še malo dlje, naj povem, da se boste kot nacionalni parlamentarci eh, soočili eh, z problemom, ki ga Merklova imenuje makrokondicionalnost. Pri trojki smo to že izkusili. Makrokondicionalnost, makropogojevanje brez demokracije je velik problem. Ali je možno danes to izvajati brez demokratične odgovornosti in legitimnosti? brez demokratičnega nadzora. To je problem, s katerim se bomo jutri soočili pri evropskem semestru. Eh, problem, eh, ki zadeva eh, instrument za konkurenčnost in konvergenco. Če nacionalni parlament in evropski parlament ne bodo razmišljali o strukturnih reformah, o katerih se odločajo na nevladni, medvladni način, potem bomo v naših državah imeli iste probleme, kot jih ima danes trojka pri izvajanju eh, receptov, ki jih ni izvajala že prej, da bi rešila krizo. Zato je poročilo o trojki več kot simbolično. Gre za prihodne izvajanje ekonomske in monetarne unije. In če želimo iti dlje, potrebujemo tudi več demokratičnosti. Hvala. Najlepša hvala, da predam besedo gospodu Lamertu, predsedniku Bundestaga. Ja, dank, meine... Hvala lepa, gospe in gospode, spoštovane kolegice in kolegi. Dokler obstaja EU, se moramo pogovarjati z vedno več državami članicami, ne samo o širitvi in poglobitvi našega skupnega sodelovanja, temveč še prav posebno o demokratični legitimnosti. Nas v Evropi torej zanima ne samo to, ali je to, kar počnemo skupaj, učinkovito, ali je pregledno, ali je sprejemljivo, ampak še prav posebno, ali ima vse skupaj dokazano demokratično legitimiteto. Tukaj smo lahko kar ponosni, kajti izven Evrope te razprave sploh ni ali pa je zelo, zelo počasna. Včasih pa moramo tudi izbirati, zakaj pravzaprav gre, ko se ukvarjamo z določenimi vprašanji. Malo bom se skupaj zaostril, nekoliko me jezi, s kakšno samoumevnostjo govorimo o tem, da obstaja v Evropi demokratični primaklaj. Čeprav po svetu ne vidim druge mednarodne organizacije, ki bi imela podobno ali višjo raven demokratične legitimnosti pri sprejemanju odločitev kot Evropska skupnost. Torej, naše težave so nekje drugje, ne ravno pri demokratični legitimnosti. In zato mislim, da je dobro, da na podlagi poročila, ki sta ga oba kolega predstavila, se nekoliko odločimo, zakaj pravzaprav gre. Kjer govorimo o programih pomoči za države članice, ne govorimo o zavezi, ki bi veljala po trenutnem pravnem redu Evropske skupnosti. Govorimo o ukrepih, ki obstajajo, čeprav takšne pogodbene zaveze ni. In ker je ni, smo našli posebno rešitev, da bi tem državam vseeno lahko pomagali pri premagovanju svojih izzivov. Potrebno je priznati, da je to kompliciran mehanizem in ta mehanizem moramo resnično pregledati in ugotoviti, ali izpolnjuje cilje, ali je učinkovit, ali je pregleden, ali je sprejemljiv v državah članicah in ali je demokratično legitimiran. Preden bom povedal, kaj o učinkovitosti, bom povedal, kaj o tem, kako ga sprejemajo. Ne v Grčiji, ne na portugalskem, ne v Španiji. Ti programi niso naleteli na navdušenje. Na Bom pa zaradi popolnosti izpostavil, da tega tudi v Nemčiji ni. Torej, če trezno pogledamo na vse skupaj, to ni nikomor prav všeč. Nekateri se na določen način počutijo, da so postavljeni pod pritisk, to se jim zdi neprijetno, drugi pa menijo, da morajo preveč prispevati in to je tudi neprijetno za njih. Obe strani pa se pritožujeta pri svojih političnih predstavnikih, ali je tega sploh bilo treba. To razpravo moramo voditi, zato sem zelo se zazem za to. Vendar pa, da je to, da je ta razprava neprijetna, dokaz za demokratično neregitimnost, tega pa ne prepoznamo. Kako smo torej te programe pripravili? Vsi so se dogovorili, vse strani, zato ker zaveze sploh ni. Vsi so se sporazumeli, da si želijo to skupaj rešiti, ker je to v skupnem interesu, da ne bo prišlo do še večje krize, kolega Karas je to ponazoril z 20-30 leti prejšnjega stoletja, tega ne bom poglobil. To moramo skupaj rešiti, zato ker nimamo pogodbenih obvez, potrebujemo posebne obveze in to smo storili. Te zaveze pa pomenijo, da smo potem pripravili program pomoči za države članice, ki pa se začnejo izvajati šele, ko države članice to potrdijo. In če prav razumem, so v grškem, portugalskem, španskem, irskem parlamentu vedno imeli razpravo in tudi glasovanje na to temo. V Nemčiji, govorim lahko za svojo državo, smo bili v položaju, ko vlada sploh ni mogla sprejeti nobene odločitve, ne da bi se posvetovala s parlamentom. In tudi, če se potem spremenijo že dogovorene obveze, je spet potrebno se posvetovati s parlamentom, da sploh to lahko stopi v veljavo. Torej pomankanje demokratične legitimnosti gotovo ni. Moramo pa govoriti o tem, ali so programi tako učinkoviti, kot smo si predstavljali, ali smo kratko in dolgoročno dosegli to, kar smo si predstavljali s temi programi. Tukaj pa lahko dvomimo pa ni vprašanje demokratične legitimitete. Tudi vlade, tudi za Evropsko komisijo tega ne moram izključiti. In zato pač imamo parlamentarno spremljanje takih postopkov. Zato, da bi torej vse skupaj primerjali glede na izkušnje, ki jih imamo pri takšnih programih in da se to vse čas dogaja. Seveda lahko potem razmislimo tudi o tem, ali po izkušnjah, ki jih imamo do sedaj, ali lahko iz te posebne strukture razvijamo stalno strukturo na podlagi evropskih pogodb. Načelno ne nasprotujem takšnim razpravam. Bi pa potem rad vedel, ali bi poleg tistih držav, ki že imajo evro kot svojo valuto, tudi ostale države, ki evra še nimajo in pri katerih imamo države, ki ga še nimajo in druge, ki ga sploh ne želijo imeti. Ali torej so vse te države pripravljene to vključiti v naš pravni red? Mislim, da to vprašanje še ni bilo razrešeno, popolnoma jasno. Dokler ni razrešeno, pač moramo živeti s takšnimi začasnimi strukturami in se ne smemo delati, da gre za poljubno obremenitev vseh proti vsem. To je rezultat stanja, kakršno je v Evropi, tudi različnih interesov in glede integracije različnih držav članic, kar se tiče tega, da bi določena politična področja bila v skupnostnem pravnem redu. In še zadnja stvar, na katero bi rad opozoril, ker mislim, da sem jasno izpostavil, da vprašanje demokratične legitimitete ni nekaj, kar bi lahko mešali z gospodarsko učinkovitostjo in javnim sprejemanjem teh programov. Mislim pa, da je demokratična legitimiteta zelo pomembna. Mislim, da moramo torej ugotoviti, kako učinkoviti so programi, kako ciljni so bili. To je nekoliko zapleteno. Lahko pa bi si vse skupaj otežili to temo, če bi se tega bolj natančno lotili in ne govorili o temi demokratične legitimitete bomo pa tudi to temo demokratične legitimitete razrešili, ko bomo razrešili vprašanje učinkovitosti programov. In to me vodi do točke tekočih programov pomoči, ciljne usmerjenosti in potem tudi neželenih stranskih učinkov, ki imajo morda potem lahko v celoti gledano kompenzirajočo vrednost. Ne, imamo kaj, kar gre prek tega vsega. V okviru evropskega semestra ne gre samo za preverjanje proračunskih načrtov držav članic, temveč tudi priporočil Evropske komisije za posamezne države članice, za razvoj v državah članicah, ki bo omogočal in podpiral razvoj skupnega trga in sodelovanja. Za takšna priporočila o gospodarski politiki o posameznih državah članicah, kot to pripravlja Evropska komisija, bi si tako v nacionalnih, pa še predvsem v Evropskem parlamentu, želel več udeležbe pri tem. To, kar komisija počne in tega ne kritiziram, to se mi zdi koristno. Pogovarjamo se tudi v nacionalnem okviru o tako imenovanih letnih gospodarskih poročilih in o cenah konjunkture naslednjih mesecev, kaj izhaja iz tega za eh, davke, kaj si lahko privoščimo, ne da bi ogrozili ravnovesje, kaj so kratko in srednje ročni učinki financiranja, torej to, kar je samo po sebi umevno na nacionalni ravni, mora biti tudi na evropski ravni. Torej, tega ne smemo kritizirati, to moramo izredno pozdraviti. Seveda pa za takšna letna gospodarska poročila, napovedi in programe po državah članicah velja, da so to visoko politični projekti. Ne, niso to naravoslovno znanstveni dokumenti. To, kar torej komisija, katerikoli komisar, morda komisar, ki je odgovoren za skupni trg, počne, je izvajanje njegovih predstav o razvoju. To se mi zdi seveda legitimno in demokratično sprejemljivo, vendar pa to mora biti nadzorovano strani parlamenta. Zato si predstavljam, da to, kar pripravlja komisija za skupnost v celoti in za posamezne države članice, mora biti stvar razprave tudi v Evropskem parlamentu, preden to sprejmemo kot željo celotne skupnosti, celotne Evropske unije. Zato se torej veselim sodelovanja med nacionalnimi in Evropskim parlamentom in upam, da bomo prihodnje še bolj uspešno ločevali naloge, ki jih imamo in tudi tiste projekte, ki jih moramo izvajati skupaj. E, Haristo, me dogirjo lame, pravi, da ti izjemani, ki zvuči. Najlepša hvala, gospod Lamert, predsednik Nemškega Bundestaga. Zdaj predajam besedo Dominiku Hengenu, ki je predsednik skupnega odbora za evropske zadeve v Irskem parlamentu. Uh, Gospe in gospodje, dobro jutro z irske perspektive. Ta razprava prihaja v pravem času. Dosegli smo cilj in zapustili program uh, pomoči prejšnji mesec. Pred dvema tednoma smo Eh, dobili 4 milijarde eh, evrov na trg, to smo vrstili na trg. Eh, imamo oske finančne kriterije in v tem okviru je bil program uspeh. Agencija Moody nas je povišala prejšnji teden in naš donos na obveznice je spet padel. To je bil velik finančni uspeh, ampak pustil je določene socialne posledice, ki jih bodo Irci čutili še mnogo let. Mislim, da je taka situacija tudi v drugih državah, ki so v programu pomoči, naprimer eh, Španija, Portugalska in tako naprej. Zakaj je Irska sploh morala stopiti v tak program? Prejšnja irska vlada je zmanjšala davke in povečala dostop do kreditov. Vse to je napihnilo balonček, gradbeni balonček. Eh, vse več hiš se je prodajalo, ampak potem je eh, bankrotiral Lehman Brothers, eh, številne banke so propadle in brez zunanje pomoči je, bi bilo zelo težko preživeti. Velik pritisk so začeli izvajati na banke. V Evropi so se bali Eh, razširitve te situacije tudi po Evropi. Torej, hitro so se dogovorili za program eh, pomoči na Irskem. Eh, zelo priznavamo našo nacionalno odgovornost za to krizo. Smo pa prepričani, da obstaja tudi evropska razsežnost in da so odgovorni tudi drugi. Evropa ni imela političnih možnosti, ki jih ima zdaj. Nismo imeli možnosti Bejlin, o kateri se zdaj dogovarjamo. Prejšnja irska vlada je želela uh, vključiti tudi uh, starejše lastnike obveznic, uh, ampak to je potem trojka preprečila. Nujno je bilo treba podpreti banke in jim pomagati, da smo preprečili učinek širjenja po Evropi. Bančni sektor je bil rešen, dobili so finančno pomoč in širjenje se je ustavilo. Ta bail-out je stal Irce skoraj 60 milijard evrov in 120 eh, odstotkov je zdaj eh, tisto razmerje ehm, dolg proti BDP. Prej je bil samo 80 odstotkov. Ampak to ni bil samo uh, naš edini problem. Prejšnja vlada uh, nam je pustila primankljaj skoraj 14 odstotkov. Uh, Eh, skušali smo financirati ta primankla in tudi dolg eh, po zmernih obrestnih merah, ampak to je bilo nemogoče, tako da smo se morali vključiti v program Trojke. Trojka nam je dala dostop do 85 milijard evrov. Eh, na ta način smo lahko izvajali program vrnitve k trajnostni rasti. Program je zahteval dosego določenih težkih ciljev, da se recimo povečajo davki, da se zmanjša eh, poraba, eh, da se eh, zmanjšajo tudi številka zaposlenih v javnem sektorju. Naš proračun zdaj pomeni, da smo v okviru treh odstotkov, kot je predvideno ampak seveda je to pustilo posledice tudi eh, na našem prebivalstvu. Veliko je bilo socialnih in ekonomskih posledic, eh, narasla je revščina, več je izseljevanja, več osebnega dolga. Program ekonomskega prilagajanja je bil zelo drzen instrument. Eh, program je dosegal tisto, kar si je zadal, ko gre za fiskalne cilje. Na nefiskalni strani pa ni dosegel rezultatov in tudi pri demokratski legitimnosti ne. V Irskem parlamentu smo glasovali o tem programu, ampak nacionalni poslanci so zelo malo lahko prispevali k izvornemu memorandumu o razumevanju. To je bilo že nekaj dogovorjenega in običajni državljani pa sploh niso mogli nič prispevati. Prva priložnost, ko so ljudje lahko izrazili možnost uh, o teh zadevah je bila, ko so sprejeli eh, fiskalni pakt na referendumu. Ljudje so videli potrebo, da se uvedejo novi fiskalni ukrepi, ampak čutili so, da Evropa ne naredi dovolj na nefiskalni ravni, ko gre naprimer za hipoteke, za brezposelnost, izseljevanje, stroške življenja in tako naprej. Zato smo bili veseli, da so smo se dogovorili o programih, kot naprimer schema jamstev za mlade, eh, MFF in druge predloge. Pozdravljamo tudi predloge komisije glede socialne eh, dimenzije eh, ekonomske in monetarne unije. Dostop do trojke je bil omejen v času programa, nič se niso pojavljali, pojavljali v javnosti, dobivali so se zasebno z določenimi parlamentarci, ampak kakšno je ravnotežje med vsemi tremi institucijami, ko gre za odločanje. Eh, ne vem, ali je bilo prav, da smo vključili IMF v notranjo evropsko zadevo. Ampak eh, na IMF gledamo, eh, na IMF gledamo kot na tisti del trojke, ki ima več občutka za ljudi in bolje razume situacijo na terenu. Vrnili smo se na trge, naš izvoz se povečuje, brezposelnost se zmanjšuje, ampak eh, rast na evropski ravni ne bo eh, zrasla, če ne bomo eh, priznali svojega položaja v odnosu do dolga bank. Šele v tem primeru bo obnova uspešna. Pomembno je, da dobimo nekaj prostora, nekaj možnosti za dihanje kako bomo zdaj to naredili bolj odgovorno. Gospodarsko področje eh, je tisto, ki ga nacionalni parlamentarci zelo nadzorujemo. Eh, če ima Evropski parlament tukaj več besede, ali bi program izgledal drugače? Eh, trenutne programe so oblikovale vlade držav članic in trojka. Tam se ukvarjajo tudi z političnimi zadevami. Eh, tudi v nacionalnih parlamentih in v svetu se ukvarjajo s političnimi zadevami. Ampak zanima me, ali bi se lahko Evropski parlament bolj vključil, ali bi eh, to prineslo kakšne koristi, ko gre za samo obliko programa, ali bi koristi imeli državljani. In eh, če bi bil parlament bolj vključen, ali bi to pripeljalo do boljših rezultatov to je predmet razprave ampak vsi se lahko strinjamo da eh, trenutni rezultat ni optimalen države kot irska grčija imajo zdaj eh, razmerje dolg BDP več kot 100 odstotkov. Eh, John Adams je nekoč rekel, da sta dva načina, kako zaslužniš narod. Mm, eden je z mečem, drugi pa z dolgom. Ne želimo si Evrope sužnev, zato mora Evropa tukaj ukrepati. Potrebujemo nekaj retroaktivne pomoči. Irska, Grčija, Portugalska so nesrečne države v tej e, trenutni gospodarski krizi, ampak e, naslednjič bi lahko to zadelo druge države. Zato moramo zdaj postaviti ta precedenčni primer in pokazati, e, da se solidarnost dejansko uresničuje v praksi, da ni to samo nek cilj ali neke sanje. Odgovor na krizo Eh, ki smo ga dobili od Evrope, je bil eh, dobronameren, ampak eh, vse pa ni bilo tako dobro. Zato še vedno pričakujemo podporo za to, kar so naredili Irci, da so preprečili širjenje te krize v Evropi. Zato še vedno želimo pomoč pri dokapitalizaciji naših bank. V prihodnosti smo vsi povezani, naša gospodarstva, Eh, zdaj počasi izhajajo iz recesije, ampak pogledati si moramo individualne potrebe držav članic. Eh, Evropa revnih držav in eh, bogatih držav ni taka Evropa, v kateri so sanjali ustanovni očetje. Moramo se zavezati za naslednjih nekaj let in ponovno razmisliti o tem, kaj potrebujemo, da bomo zagotovili, da bo Unija držav služila vsem državljanom ne smemo dovoliti, da bo dolg eh, potopil kakšno državo. Programi trojke so bili v veliko pomoč, dali so nam eh, ustrezen manevrski prostor, da smo izvedli spremembe in eh, to je bilo potrebno za naše gospodarstva. Ampak, če država zapusti program, ali je ta država res spet v formi, spet zdrava? Eh, ni eh, povsem tako. Potrebujemo eh, evropsko pomoč, da bo naša prihodnost in prihodnost Evrope trajnostna. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Henigen, predsednik odbora za evropske zadeve v Irskem parlamentu. Zdaj pa predajam besedo evropskim poslancem. E. Gospod Cercas. Štiri minute. Gracias, señor presidente. Queri... Hvala, gospod predsednik. Dobrodošli, dragi kolegi. Govorim v imenu eh, odbora za, ekonoms, eh, oziroma odbora za zaposlovanje. Eh, ko smo govorili o poročilu Evropskega parlamenta, morate vedeti, da je odbor za zaposlovanje, da se je sam povabil. Uh, k pripravi tega poročila. Pripravljamo poročilo o socialnih posledicah, ki so jih prinesli ti programi za naše državljane. E, morda smo tukaj malo nadležni gostje, kaj ti predstavili bomo drugačno podobo, kot nam jo prodajajo v teh dneh, kot da bi ti programi bili e, krasni, čisti, da ni bilo druge alternative in uh, kot da živimo v najboljšem možnem svetu. Tukaj je še resničnost uh, državljanov in njihovo vsakdanje življenje. Ta parlament uh, se je posvetoval z Mednarodno organizacijo za delo, Svetom Evrope, z univerzami. Imeli smo tudi široko razpravo na internetu. Imamo uh, veliko dokumentacije, ki nam uh, predstavlja socialno katastrofo. Zelo pomembno je spomniti, da Evropska unija ni klub bankirjev, ni eh, klub tehnokratov, ampak da gre za odprto unijo, ki ima socialno tržno gospodarstvo. Želimo uh, zavarovati naše državljane. Deveti člen eh, pravi, da vse politike in vse dejavnosti morajo biti usmerjene v to, da dosežemo socialno zaščito. O tem govori tudi listina o človekovih pravicah, eh, potem mednarodne zaveze Evropske unije na mednarodni ravni. In uh, posledica teh programov je socialna katastrofa. Uh, v treh letih se je uh, za trikrat uh, povečala brezposelnost, povečala se je revščina. BDP je manjši. Uh, V primeru Španije in Irske mladi zapuščajo države, zapirajo se bolnišnice, izgubljamo eh, cele generacije. To, dragi kolegi, mora tudi biti odraženo v poročilu. To zadeva vsakdanje življenje milijonov ljudi, ki so eh, izgubili svojo službo, izgubili svoje pravice. 70 odstotkov eh, portugalskih delavcev nimajo nekih eh, kolektivnih pravic, ki so jih prej imeli tega ne želite prikazati, ampak eh, pogodba o delovanju Evropske unije govori o tem in eh, zakaj evropejci zavračajo to politiko, to se sprašujete. Morda eh, ne slišite odgovora ljudi, pojdite na ulice, vprašajte zaposleni, zaposlene. Na tisoče podjetij v Španiji je propadlo zaradi pomankanja kreditov. Eh, obrestne mere so eh, trikrat više kot eh, za kakšna podjetja v Avstriji ali Nemčiji. Nek mlad človek v Španiji ima petkrat manj možnosti kot v drugih državah. To je socialna katastrofa in to lahko vodi tudi v politično katastrofo. Želimo ustvarjati delovna mesta, želimo obrniti ta trend. Samo štiri minute imam na voljo. Še bi lahko govoril. Če želimo biti pošteni, moramo narediti Eh, temeljito študijo posledic vseh posledic ki so jih prinesli ti programi eh, moramo pogledati kaj je to prineslo za eh, družine za podjetja za ljudi ne samo za neke banke na ta način se bomo izognili problemom v prihodnosti moramo pridobiti nazaj tisto kar smo izgubili potrebujemo socialni dialog zdravje, potrebujemo zdravstvene sisteme, ki bodo delovali, šole in tako naprej. Potrebujemo program za zaposlovanje. Brez tega in brez solidarnosti eh, s periferijo v Evropi Evropa ne bo zaščitila svojega gospodarstva in svoje valute, ne bo eh, zavarovala svoje družbe in izgubila bo svoj projekt. Hvala. Eh, Najlepša hvala, gospod Serkas. Ne smemo pozabiti, da je bil gospod Serkas poročevalec v primeru dosjeja o zaposlovanju. Najlepša hvala. Zdaj pa lahko začnemo z nadaljno izmenjavo mnen. 13 zaprosil za pripombe smo prejeli. Najprej pa bomo poslušali še dva evroposlanca. Torej, prosim vas, da počakate še nekaj trenutkov spoštovani kolega Langan, izpolniti morate to kartico, potem pa bomo upoštevali tudi vas. Začenjamo z razpravo. Naj vas opomnim, da naj bi štiri ali pet nacionalnih poslancev spregovorilo, potem pa en europoslanec. Vsak ima na voljo dve minuti. Kolega Kevi Kukuma iz Cipra. Dve minuti, izvolite. Kirija Proedre. Eh, se izela na nafertost iz diadikacije sa Najlepša hvala. Želel bi govoriti o postopku odločanja, pa tudi o demokratični legitimnosti trojke. Obstaja veliko pomankanje kontakta s parlamenti, ni dodeljena ustrezna odgovornost trojki. In to prav gotovo pomeni določen demokratični deficit za Evropsko unijo. Ne moremo dovoljevati to vrsto barbarske politike, kjer se nekako spregleda voljo ljudi in se uvaja nepriljubljeno politiko pod lažnim imenom demokracije. In tukaj se navezujem tudi na to, kar je povedal poročevalec, kar so povedali nekateri govorci, da naj ne bi bilo demokratičnih deficitov v različnih programih. Spomniti se moramo, da po drugi svetovni vojni je okupacija potekala, oziroma takrat je potekala na vojaški ravni, danes pa se okupacija dogaja na gospodarski ravni in zato moramo poiskati ustrezne ukrepe, s katerimi bomo nadomestili delovanje trojke in eh, vključili Evropski parlament tudi v te programe reševanja in sanacije. To je bistvenega pomena, čeprav se to lahko zgodi nekoliko zapoznalo. Evropska monetarna oziroma ekonomska in monetarna unija mora delovati pri teh programih in preučiti tudi delovanje trojke. Obenem treba oceniti tudi vse politike in pa posledice trojke oziroma njihovega delovanja. Spremljamo tudi razpravo o tem, da naj bi trojko nadomestili za Evropskim monetarnim skladom. Tukaj ne gre za vprašanje pričakovanja evropskih državljanov, gre za to, da moramo spremeniti način delovanja. Politika je zasidrana v neko napačno izvajanje in ugotoviti moramo, kako lahko unesemo več legitimnosti v sam ta proces programov prilagajanja. Najlepša hvala, gospa Kukuma. Zdaj pa predajam besedo kolegu Kešu iz Združenega krljestva. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. V Združenem kraljestvu prav tako občutimo posledice delovanja trojke in pa njihovih navodil. Enako velja tudi za bančne predloge, ki jih prejemamo. Ne vemo, ali to deluje in ali je to demokratično. Veliko dejavnosti, ki se izvajajo v nekaterih državah, ne pa tudi na Irskem, je pomenilo nekaj, kar je sprožilo veliko protesta zvišalo tudi stopno brezposelnosti in to je nekaj, kar prav gotovo destabilizira Evropsko unijo v celoti. Ko sta gospod Karas in gospod Baroso govorila o socialnih družbenih posledicah, naj vas opomnim, da je del teh socialnih vprašanj vezan tudi na demokracijo in pa na same voljivce ter na učinek, ki ga ti predlogi imajo na njih če ti predlogi niso dovolj sprejemljivi, dovolj demokratični, je s tem nekaj narobe. In s tem ne se vrnem na svoj glavni argument, ki sem ga podal že prej. Če Evropska unija ne bo nacionalnim parlamentom in pa tudi voljivcem v državam podelila večje vloge, s čimer bi se obrnilo trend tudi v razmerju do Evropskega parlamenta, za katerega se pogosto meni, da je to edini parlament v Evropski uniji, potem se bo situacija še naprej slabšala. In v tem primeru se bo pozdignila skrajna desnica, prišlo pa bo tudi do zelo negativnih posledic po evropskih volitvah. Hvala. Najlepša hvala, gospod Keš. Zdaj pa predajam besedo gospe Daniel Orua iz Francoske nacionalne skupščine. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Ne bom se vračal na to, kar sta povedala dva kolega pred menoj, strinjam se glede uloge trojke in pa glede negativnih posledic na socialne okoliščine in družabne pogoje. Kolega Zirska je povedal, da se je revščina povečala in poleg tega moramo povedati, da je treba pojasniti razpravo o proračunskih multiplikatorjih in razmisliti tudi o posledicah sporozumov, ki se sprejemajo z državami na gospodarski ravni. Mislim, da moramo tukaj imeti predvsem nekakšno pravično misijo, ne pa le podpirati tega, kar si želi trojka. Potem pa še mednarodni denarni sklad. Mislim, da smo te proračunske razmisleke nekoliko podcenili. Mednarodni denarni sklad je storil določene napake in od leta 2010 je Mednarodni denarni sklad spreminjal te programe. Trojka pa pravzaprav ni spremenila svojega delovanja in je delovala še naprej, kot da se IMF ne bi nikdar razmotil v svojih računicah. Moramo torej vse skupaj postaviti pod vprašaj in zagotoviti tudi preglednost, zagotoviti tudi pravilno ravnovesje med reševanjem in pa gospodarsko rastjo. To je nekaj, kar je bistvenega pomena povedal, da moramo počasi napredovati. Potem pa še proces odločanja. Euro skupina se mora nekoliko profesionalizirati in na to nas je že opozoril poročevalc. Potrebujemo tudi več demokratične legitimnosti in to na vseh ravnih. Potrebujemo tudi sistematično informiranje med nacionalnimi parlamenti in pa med evropskimi parlamenti v razmerju do delovanja trojke. In trojka mora upoštevati tako Evropski parlament kot tudi nacionalne parlamente. In kot je povedal Moljer, niso zdravniki tisti, ki ubijajo bolnike, ampak morajo biti tisti, ki jih zdravijo. Euh, Najlepša hvala, gospa Orua. Besedo predajam gospodu Eduardu Gabriti iz portugalskega parlamenta. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Portugalska je bila ujeta v najdaljši jarom diktature v celotni Evropi. In po našem mnenju Evropska unija zahteva solidarnost, demokracijo in pa razvoj. Zato na Portugalskem nikoli nismo imeli evroskeptičnih ali pa proti evropskih strank. Nobena izmed naših strank nikoli ni nasprotovala samemu konceptu Evrope. Seveda imamo levico, desnico, različna stališča, vendar pa med nami ni bilo nobenih evroskeptikov ki bi nasprotovali sami za misli evropske demokracije. Leta 2007, kot je bilo to omenjeno tudi v izhodiščnem poročilu, je imela Portugalska 10 odstotni primankljaj, 62 odstotni dolg v razmerju do BDP-ja in to je bilo zelo hudo. Došlo je za hude posledice gospodarske krize zaradi finančnega špekuliranja na finančnih trgih. Model trojke, je zaradi politične nestabilnosti nekaj, glede česar se je morala Portugalska pogajati v zelo težkih okoliščinah. In to je ustvarilo tudi zelo veliko pomislekov glede evropskega projekta, pomankanje demokratične legitimnosti, pozan odziv strani Evropske unije, soočanje z zadevami, kot da bi razreševali le nekakšne moralne težave predsednik Evropske komisije se ni pravzaprav odzval na potrebe državljanov in samih ljudi. Včeraj je predsednik komisije je namreč eh, pregledoval rezultate le v razmerju do trgov in mislim, da to pravzaprav nekaj, kar omejuje možnost gospodarske rasti v, v realnosti. Blagina portugalske je po mnenju Evropske centralne banke nekaj, kar bo imelo pozitiven vpliv tudi na razreševanje javnega dolga. Posledice pa so zelo resne, tega se moramo zavedati. V prihodnih evropskih volitvah se bomo soočali z bistvenimi izzivi. Evropa mora dokazati, da je Evropska unija dejansko koncept, ki vodi k solidarnosti, demokraciji, legitimnosti in razvoju. Na vsak način pa se moramo izogniti premikom k skrajnim političnim gibanjem, pri čemer se nacionalna gospodarstva pravzaprav sesedajo in s tem tudi Evropska unija. Najlepša hvala, besedo predajam gospodu Tusesu, poslancu Evropskega parlamenta, potem pa bom za eno minuto predala besedo samim govorcem, ki se bodo prvič odzvali tudi na te intervencije. Izvolite. Thank you. Najlepša hvala. V prisotnosti predstavnikov nacionalnih parlamentov se pogovarjamo torej o proračunskih implikacijah v naslednjem evropskem semestru, tudi na ravni gospodarskega upravljanja. To pravzaprav nikakor ni povezano z težavami ljudmi in pa pričakovanji delavcev. Prav nasprotno. Mislim, da nekako odkrito ignoriramo te realne težave. To, kar so nam povedali predstavniki različnih institucij, Evropska komisija, pa tudi eh, grško predsedstvo Evropske unije včeraj popovdne, pa tudi danes dopovdne so eh, nekateri o tem govorili. No, mislim, da moramo predvsem preprečevati nekakšne popularistične težnje v Evropi v obdobju do leta 2020. Ne smemo omejevati udeležbe delavcev v gospodarstvu in cilj te konference naj bi bil demokratično legitimirati celotno antipopulistično politiko Evropske unije. S tem naj bi dali dober zgled za nadaljne delo evropskih institucij, ki skušajo v ospredje postavljati politične opcije, ki nasprotujejo pričakovanjem evropskih državljanov. In to je čisto nasprotno z dogovori, s pogodbo in tako dalje. Ne bom govoril o nekaterih popularističnih tendencah v moji državi, sem pa želel omeniti, izvajanje politike v Evropi. Skladno z nekaterimi statistikami, prevelik delež državljanov živi pod eh, pragom revščine. Več sto tisoč v Nemčiji, na primer. V Nemčiji je minimalna plača 956 evrov in prosim, da upoštevamo mnenja delavcev, zato da bomo nasprotovali težnjem, ki nasprotujejo pričakovanjem državljanov. Najlepša hvala, gospod Tusas. Zdaj pa gospod Lambert, izvolite, eden izmed naših govorcev. Še enkrat bi, se nas, bi nas rad opogumil, da govorimo o tem, o čemer je vredno in ne o tem, o čemer je sicer zabavno govoriti, vendar pa vsebinsko nič ne spremeni. In seveda potrebno je govoriti o tem, ali so ti programi resnično izpolnili svoj namen, ali so povezani s stranskimi učinki, ki si jih želimo ali ne, in ali so izpolnili pričakovanja, ki jih imamo. Zato se mi izredno ne zdi, da so programi, ki jih trenutno imamo, edini mogoči. Seveda bi lahko imeli tudi drugačne programe. Govorimo o programih, ki, o katerih smo se resnično tudi dogovorili. In smisel te razprave je, da se pogovarjamo o tem, kakšen učinek imajo ti programi v resničnem svetu. Ali so proračunsko-fiskalno dosegli želene učinke in ali imamo kakšne neželene stranske učinke, ki se nam morda zdijo težavni, morda celo nesprejemljivi, tudi če morda, kar se tiče stabilizacije proračuna, imajo želene učinke. Zato se moramo o tem pogovarjati. To je pomembna naloga tako Evropskega kot nacionalnih parlamentov. In ne vem, kdo bi nas lahko pri tem oviral pri tej razpravi. Ne smemo se delati, kot da so nas temne sile ogrozile in nam preprečile izvajati našo parlamentarno dožnost. Najlepša hvala, gospod Lambert. Zdaj pa gospod Hennigan. Najlepša hvala v povezavi z pripombami o tem, kako naj bi poskrbeli za to, da bo trojka prevzela večjo odgovornost. Po sami naravi so ukrepi trojke, ki bi se izvajali v vsaki državi članici, težavni. Zavedam se, da nekateri nacionalni poslanci, ki želijo izvajati te ukrepe v okviru svoje zakonodaje, bodo želeli preložiti čim več krivde na trojko, dejali, to je njihova krivda, ne naša krivda, sami smo morali tole izvesti. Zavedam se, da je zelo težko imeti dobro razpravo med trojko in pa poslanci tekom izvajanja programov prav gotovo bo prišlo do tega, da se bo veliko kazalo s prstom na trojko. Zagotoviti moramo to, da bomo dobro sodelovali s trojko, obenem pa poskrbeti za to, da bodo prevzeli svojo odgovornost. To bo težko, če upoštevamo dejstvo, da bodo nacionalni poslanci skušali narediti tudi določen vtis na svoje občinstvo, zato da bodo obranili svoje interese. Ne vem, kako se bomo odzvali na to. Thank you very much, Mr. Najlepša hvala, gospod Hennigan. Zdaj pa še soporočevalca tokrat za začetek Lem Wangok. Najlepša hvala. Kaj bi bilo drugače, če bi uporabljali metodo skupnosti pri določenju odgovornosti trojke? Naj podam en primer, s katerim bom skušal odgovoriti na pripombe kolega Henigana. V irskem primeru je prišlo do težave s centralno banko. Vemo, da je prišel tudi do nekakšnega odločanja. No, znotraj trojke ni nobene ga odločanja v povezavi z IMF-om glede rešitve, ki se priporoči. Gre za bail-in ali bail-out. Za bail-out smo se že odločili. Če pa bi tukaj uporabili metodo skupnosti, bi morda prišlo do bail-ina. Ne vemo, gre za zelo občutljivo vprašanje. Evropska centralna banka je torej presegla svoje cilje, ali pa okvir delovanja v tej trojki. Evropska centralna banka seveda mora skrbeti za monetarno politiko znotraj te strukture. Če torej ne zagotovimo ustrezne odgovornosti, potem ne moremo odločati o tako pomembnih vprašanjih. V primeru Grčije lahko prav tako govorimo o podobni razpravi. Zakaj učinka dragi, kakor mu rečemo danes, nismo izvajali prej? Tudi o tem bi se morda morali pogovarjati. Najlepša hvala, Ljem Otmar. Ja, Mislim, da je to tako občutljiva tema, da vsi čutimo, da si moramo prisluhniti. Kajti imamo različne pristope, različne pristojnosti, različne vzroke in različne posledice. veliko ukrepov lahko vodi v veliko jezo, v bes. Lahko smo prizadeti, to je jasno. Vendar pa seveda vprašanje je, kakšna pa bi bila alternativa in kako izgledajo take alternative. Če si določena država ne more priskrbeti sredstva na finančnih trgih, zato da bi lahko poskrbela za izobraževanje, socialno varnost, in nima sredstev za rast za poslovanje in investicije, potem potrebujemo določen mehanizem, ki bo omogočil izvajanje teh dejavnosti in potrebujemo tudi čas za to, da bomo lahko izvedli potrebno prestrukturiranje. Predsednik Lamert je o tem že govoril, to je posebna rešitev začasna rešitev, rešitev v nuji, kakorkoli to že imenujemo. Dejstvo je, da si moramo zastaviti vprašanje, ali potrebujemo trajno rešitev in kako taka trajna rešitev izgleda. Ali je trajna rešitev nekaj, kar je možno vzpostaviti na skupnostni ravni, ali je to možno vzpostaviti zgolj na medvladni ravni. In kako potem izgleda spremenje odločitev v institucijah, javno mnenje in tako dalje. Zato si prizadevamo. Zato vodimo to politično razpravo. To poskušamo danes tukaj, v IMF, e v ECOSOKU. Ne gre za to, da kažemo s prstom, da kdo nima prav. To je odločilna točka, ki jo moramo izrabiti, kot je bilo že rečeno, da se pogovarjamo o najpomembnejših vprašanjih in da ustvarimo prave strukture za prihodnost in se izognemo nesporazumom in preveč pritiska v prihodnjem. Kajti, ko govorimo o demokratični legitimnosti na nacionalni ravni, to imamo, potem moramo razmisliti tudi, in to smo storili na predstavitvah, kako so bile te odločitve sprejete, kako so bile pripravljene in kako so bili to vključeni parlamenti. Ne gre pa za institucionalno vprašanje, gre za prihodnost Evropske unije, gre za to, katere nauke lahko potegnemo za prihodnost za Evropsko unijo. Najlepša hvala, podpredsednik Karas. Zdaj pa še Lore Harrison, ki predstavlja Lordsko zbornico in pa odbor za evropske zadeve. Združena kraljestva, izvolite. Pridružujem se temu, kar je povedal kolega Bill Cash. Protesti so izbruhnili v Kijevu, v Ukrajini. Ukrajina se želi pridružiti Evropske unije in ne zapustiti. Hrvaška se je Evropske unije pridružila prejšnje leto, Latvija pa se je pred nedavnim pridružila tudi evromočjo. No, to je prav gotovo zelo pomemben znak. Zdaj pa naj se navežem še na delo Lordske zbornice, ki izvaja svoje raziskave in pa demokratično sodelovanje nacionalnih parlamentov, ki naj ne bi tekmovali z Evropskim parlamentom, ampak naj bi sodelovali z Evropskim parlamentom. Naj pa vprašam um, svojega kolega Dominika Henega, naj se odzove na naslednjo vprašanje. Prvič, če bomo zagotovili to sodelovanje ali naj bi poglobili tudi to, kar naj bi nacionalni parlamenti počeli v smislu pripisovanja odgovornosti evropskim institucijam. Ali se strinjate s tem, da bi lahko to zelo drago v smislu zagotavljanja tega dela? In glede na to, da smo danes dopovdne omenjali trojko, ali menite, da ima trojka svoje notranje metode povezovanja, ko on delajo in sodelujejo med seboj. Veliko krat se mi je zdelo, da so bili člani trojke nekako razklani, da so se razhajali v določenih stališčih. Potem pa še to, kar je povedal pričevalec Ljemengok. V določenih stranih smo slišali predloge, da ne bi vzpostavili poseben odbor nacionalnih parlamentarcev. Kakšno je vaše stališče glede tega? Mislim, da je to zelo težaven predlog. Ne vemo tudi, kako naj bi tak odbor deloval v razmeru do Evropskega parlamenta, ki je pravzaprav parlament, ki služi Evropske komisiji. Potem pa še zadnja pripomba, gospod predsedujoče, po zadnjih splošnih volitvah, naj bi v Evropskem parlamentu dobili tudi poseben odbor za euroobmoče. Tisti, ki smo izven euroobmoča, smo nekoliko zaskrbljeni glede tega, kako naj bi potem ostali združeni kot 28 držav članic enotnega trga. To je problem. Najlepša hvala, gospod Harrison. Besedo predajam gospodu Rozmanu iz odbora za kulturo v Avstrijskem parlamentu. Da. Hvala lepa. Rad bi, kar se tiče demokratične legitimnosti, ugovarjal temu, kar je dejal predsednik Lamert. Trojka demokratično ni legitimirana in po mojem mnenju sta odločilni dve točki. Najprej strategija krize, ki jo je imela ta trojka v kriznih državah in potem pritisk, ki je bil uporabljen in ravno ta neoliberalna krizna strategija v kriznih državah je bila uveljavljena. Res je. V nacionalnih parlamentih so glasovali o tem, vendar pa res je tudi, da je bilo zelo veliko protestov proti točno tem ukrepom in točno tej krizni strategiji. Kajti pritisk je bil enosmeren. Zniževanje socialnih nadomestil, pritisk je bil enostranski tudi, kar se tiče plačnih pogajen. To je ostro kritizirala tudi Mednarodna organizacija za delo. To moramo upoštevati. Potem potrebno je uvideti tudi, da v teh državah ni bilo razvitih strategij za rast in zaposlovanje. Še vedno vidimo rastoče ravni brezposelnosti in kar se tiče socialne kohezije, dolgoročno to ne bo vzdržno. Opravka smo pri teh programih imeli tudi z bančnimi reševanjami programi na račun družbeno šipkejših, medtem ko so bogati ostali bogati in gospod Karas, ko primerjate vse skupaj s 30 leti, res je, nekaj smo naredili prav, vendar pa nismo se naučili dovolj iz 30 let. Ne, kar se stabilizacije finančnega sektorja tiče, ne, kar se New Deala Roosevelta tiče in ne, kar se raztoče neenakosti pri razdelitvi premoženja tiče. Hvala lepa. Ευχαριστούμε τον κύριο Ρόσμαν. Το λόγο έχει η κυρία Μπάρμπαρα Λέτσι. Najlepša hvala. Zdaj pa gospa Barbara Leci iz italijanskega senata. Deluje v odboru za proračun. Najlepša hvala. Zaskrbljujoče se mi zdi, da se še vedno pogovarjamo, ali je legitimno ali pa zaželjeno, da bi unesli več demokracije v proceso odločanja v Evropi. Gre za odločitev, ki smo jih zdaj nekako kar prenesli na trojko, kot da ne bi imeli druge možnosti. Kot je ravno kar povedal avstrijski kolega, bi morali raje poskrbeti za to, da bodo naši državljani o tem bolje obveščeni, glede na to, da so se zdaj znašli v okoliščinah, ki so neozdržne, v revščini in tako dalje. Ne moremo enostavno podpirati tega, da se bankam pomaga kljub temu, da banke ničesar dobrega ne storijo. Italija je bila pravzaprav nekako spravljena iz ravnotežja. Prejte bil tudi zakon o stabilnosti gre pa tukaj za popolnoma neutemeljeno besedilo z lažnimi navedbami rasti. Tega ne more nihče potrditi, nobena vlada. Potem pa še program prilagoditev in pa pomoč bankam v razmerju do državljanov, če ne bomo vzpostavili ustreznega nadzora. potem Evropska komisija ne bo mogla kar tako narekovati italijanskemu parlamentu, kaj ne počne. Italijanski parlament mora upoštevati realnost in mora nadaljevati z ustreznimi ukrepi. Ne sme pa ponavljati napak, ki jih je zagrešila že trojka. Hvala. Najlepša hvala, gospa Leči. Jean Tenet, Nacionalna skupščina. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Upad gospodarske rasti in pa brezposelnost je nekaj, kar postavlja pod vprašaj makroekonomsko ravnovesje Evropske unije. Kriza nacionalnih dolgov ogroža tudi upravljanje z gospodarstvom v evroobmočju. Že deset let je valuta nekako paralizirala vse, tako trge kot tudi bonitetne agencije, komisijo, vlade in pa parlament. Kriza nacionalnega dolga je izbruhnila in takrat smo se zavedli, da gre za sistematično krizo. V izrednih okoliščinah smo morali torej začeti izvajati ustrezne ukrepe in tudi vzpostaviti trojko. Evroobmoče obenem zagotavlja določeno finančno solidarnost za države članice. Vzpostaviti je treba mehanizem za stabilnost, vendar pa se prispeva na nacionalni ravni v ta proračun. Potrebujemo učinkovito upravljanje z evroobmočjem, potrebujemo tudi Evropsko monetarno, e, ekonomsko monetarno unijo, ki bo postopoma uvedena in obenem moramo razpolagati s tem sporočilom pravilno na evropski ravni. Evropski parlament tukaj mora imeti določen vlogo, prav tako nacionalni parlamenti. Zagotoviti bilo treba stalni nadzor v imenu odbora, v katerem bodo sedeli predstavniki nacionalnih parlamentov, držav, članic evroobmoča, obenem pa tudi evroposlanci. Tak nadzorni organ bi torej dobil določeno demokratično legitimnost, tudi v smislu upravljanja z evroobmočjem. In s tem bi se morda lahko odzvali na to, kar je zapisano v 13. členu pogodbe o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju. Naša medparlamentarna konferenca bi morala pripeljati do nekakšne konkretne resolucije in to je to priporočilo, ki ga imam za vas, gospa predsedujoča, dragi kolegi. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Langen, odbor Ekon. Hvala lepa, predsedujoči. Javil sem se potem, ko je španski kolega Serkas govoril o razvoju dogodkov v Španiji. O Španiji v poročilu ne govorimo prvič, drugič tik pred volitvami smo, tudi pred kolego, od kolegov bi se želel nekoliko več samo kritike. Zelo dobro se spominjam osemletnega obdobja gospoda Zapatera, leto 2012, špansko predsedovanje in gospod Zapatero je v Evropskem parlamentu predstavil tri glavne točke obnovljive vere energije, električni avtomobili in istospolni zakon. To so bile teme, ki jih je želela španska vlada vključiti v Evropsko unijo. Takrat se je kriza že razbohotila. V Nemčiji smo temelje postavili tako, da smo hitro spoznali, kaj se bo zgodilo in ta pomankljiva samokritika tudi v Evropskem parlamentu je resnično nekaj, kar me zelo jezi. Seveda, finančna in bančna kriza je bila začetek vsega tega celotne krize. Vendar pa v vseh državah, kjer so bile težave, smo imeli socialistične vlade na oblasti. Tako je bilo na portugalskem, tako je bilo v Španiji, tako je bilo v Grči, tako je bilo na Cipru, pa tudi v konfliktni državi na Irskem je bilo tako. Da, da, da, na Cipru je bil komunistični predsednik. gre za boj za pravi koncept. Ne moramo absolutizirati enega modela. Če je trojka dobila nalogo strani evromoča, potem je dobila tudi mandat. Kje pa sem kritičen, je pri obnašanju Evropske komisije. Ta ni že vnaprej poskrbela za to, da bi se držali pravnega reda, da bi nadzirali uporabo strukturnih skladov. Kritičen sem na račun Evropske komisije, ko je v primeru Grče, ki je poseben primer, ko ni bila pripravljena poskrbeti za komisarja, ki bi poskrbel za Grčjo. In kritičen sem, da Evropska komisija ni priskočila na pomoč tako Grčiji, tako da bi poslala svoje javne uslužbence, stotine jih ima, ki bi pomagali pri tem. To je tisto, kar spada v to poročilo, ne pa vprašanje legitimnosti. Hvala lepa. Tako, sedaj pa kolega iz Nemškega parlamenta, prosim, gospod Hel. Um. Ja, frau Präsidentin, ähm, predsedujoča, rad bi se zavzel za nekaj s citatom prejšnjega predsednika Bundestaga, da kdor pokaže s prstom na, s prstom na koga, potem se lahko pričakuje, da bodo trije pokazali na nj. Torej, potrebno je nekoliko diferencirati na tej razpravi. Dejstvo je, da so krizne države, imela različne vzroke za krizo in je tudi različna intenziteta krize. Lahko seveda skušamo se predstavljati enostransko politično, vendar pa tega ne pojasni potem položaja na Irskem. Lahko se spominjam kolega Langen, da je pred 10-15 leti gospodarstvo Irske bilo podano kot ozor za nadaljni razvoj Evropske unije dejali smo, da je prihodnost v storitvah, predvsem v finančnih storitvah. Danes vemo, da to ni res, da je, bank, da je država morala reševati banke in da so davkoplačevalci morali prispevati svoje sredstva. Torej, kar se tiče vprašanja neposredne dokapitalizacije bank, o čem je govoril jerski predstavnik, nekaj, kar naleti na vprašanja demokratične spremljivosti, tako v parlamentu, kot tudi med ljudmi v Nemčiji. Zato mislim, da moramo biti bolj diferencirani pri razpravi. In še nekaj iz Nemčije. Zelo veliko je predsotkov, kar se strukturnih reform tiče v Nemčiji, ki smo jih storili. Pred 10-15 leti smo bili bolnik Evrope, ker smo se držali industrijske proizvodne strukturne reforme, ki smo jih potem storili na začetku novega tisočletja, po agendi 2010, pa so bile strukturne reforme, ki so potrebovali čas, da so prijele. In zato moramo o teh programih govoriti nekoliko bolj raznoliko. Da, mislim, da je trojka pretiravala tu in tam. Seveda pa so tudi nacionalne vlade in parlamenti odgovorni, morajo storiti svoje naloge, kar se proračuna tiče. In mislim, da potrebujemo to ravno ravnovesje polariziranje konec koncev nam ne koristi. Morda bomo tako postavili pod vprašaj legitimnost združevanja Evropske unije. Hvala lepa. Saura, španski senat. Eh, Hvala tudi sam se zauzemam za bolj kooperativno razpravo. Ne smemo mešati različnih stvari. Rešili smo evro, ne smemo tega mešati s stabilizacijo gospodarstva in eh, z gospodarsko rastjo. Najprej zato, eh, ker številni analitiki pravijo, da nas čaka še dolgo obdobje eh, gospodarskega zastoja in to me skrbi skrbi pa me tudi trpljenje številnih eh, ljudi, številnih družin eh, in skrbi me prihodnost evropskega projekta. Zato mislim, da se moramo naučiti nekaj iz eh, preteklih napak, tako evropske institucije, kot tudi nacionalni parlamenti. V moji državi se situacija še ni stabilizirala. Posojili je še vedno zelo malo, še padajo, brezposelnost je ogromna, eh, delovna mesta eh, propadajo, podjetja propadajo in eh, učinki ne pridejo do vseh družin. Ni se še stabiliziral javni primankljaj, prav tako ne javni dolg. Dal bom podatek, v zadnjih dveh letih je javni dolg zrasel z 22,9 odstotkov BDP-ja in bližamo se 100 odstotkov BDP. Eh, to se bo zgodilo čez nekaj mesecev, zato je zelo potrebno, da se nekaj naučimo iz preteklih napak. Eh, aktivna monetarna politika, da, to potrebujemo, ampak tudi fiskalno politiko potrebujemo, predvsem v državah, ki imajo več manjvrskega prostora. Potrebujemo politiko eh, gospodarske in proračunske stabilizacije, ampak na nek verodostojen način. Eh, ne smemo pozabiti, da strukturne reforme eh, tudi ne smejo pozabiti, v kateri državi se izvajo, ne smejo pozabiti oziroma zanemariti gospodarskega cikla. Treba je hitro ločiti eh, eh, bančni dolg od državnega dolga oziroma tveganje. In zato je treba upoštevati tudi neenakost, Eh, ne samo iz moralnih razlogov ampak tudi kot dejanski eh, faktor. tukaj je potrebno tudi sodelovanje med državami med eh, državami ki imajo dolg in tistimi ki ga financirajo torej med severom in jugom. hvala. najlepša hvala. gospod fenek iz malteškega parlamenta. hvala gospa predsedujoča. Slišal sem številne govorce in sam bi rad povedal, da je pomembno razpravljati o demokratični legitimnosti in trojki. Hkrati pa mislim, da moramo govoriti tudi o odgovornosti. Mislim, da ni pošteno, da skušamo za probleme v Evropi, za brezposelnost, težave v številnih državah, eh, v državah, kjer eh, Eh, so morali izvajati te težke programe, da zato krivimo trojko. Problemi so tam zaradi legitimno izvoljenih vlad, zaradi izvoljenih poslancev in poslank. Ko so bili časti dobri, so eh, ti poslanci oziroma vlade eh, dajali zelo velikodušne pokojnine, posojila in to je ustvarilo velik dolg ko smo prišli do krize, pa se Evropa s tem ni mogla več soočiti. In zato eh, zdaj razpravljamo o solidarnosti. Mislim, da ni pošteno, da eh, zdaj kirurgu eh, rečemo, da je on kriv za bolečine pacijenta. Zdi se mi, da je težko, da trojka deluje po metodi skupnosti, zdaj ko se ladja potapla. Takrat potrebujemo predvsem strokovnjake, ljudi, ki nam lahko dajo strokovna mnenja glede tega, kako bi lahko rešili probleme. Vsaka država, ki je šla skozi program pomoči, je morala sprejeti odločitve trojka, ampak te niso bile usiljene. Te odločitve so šle najprej v nacionalni parlament in parlament je lahko popravil določeno odločitev in jo potem tudi sprejel. To je potem omogočilo, da je tudi financiranje iz drugih evropskih držav šlo v te države in podprlo njihova gospodarstva. Mislim, da moramo tukaj uravnoteženo razpravljati o tem, kdo je kriv in razumeti tudi, da morajo odgovornost nositi vsi. Hvala. Eh, Najlepša hvala. Kolega Rozati iz Polskega Ehm, hvaležen sem prejšnjemu govorcu, ki je povedal ravno to, kar sem želel povedati tudi jaz. Ne smemo mešati tehničnih vidikov s političnimi vidiki. Seveda, trojka ni demokratična institucija v tradicionalnem smislu. Mm, gre za neko eh, tehnokratsko telo oziroma organ trojka je ocenila situacijo in predlagala rešitve. Eh, potem pa je na strani demokratično izvoljenih vlad in parlamentov, da sprejemajo ustrezne odločitve. Upoštevati morajo tudi alternative in posledice, ki bi jih to prineslo. Ne smemo pričakovati, da bodo parlamenti razpravljali o, o eh, tehničnih vidikih programov prilagajanja. E, mislim, da se parlamenti lahko odločijo o tem, ali o, je vredno nadaljevati s programom, upoštevajoč stroške in tako naprej, ali pa ne. Strokovnjaki se seveda lahko tudi zmotijo. Veliko izkušenj imamo z IMF, eh, s tem v zvezi IMF je v preteklosti pri dejavnostih v različnih državah naredil določene napake. Fiskalni multiplikatorji v času recesije so bili višji, kot smo pričakovali. Predlog, da se uporabi metoda skupnosti in da bi nam ta omogočila, da se izognemo tem napakam in da bi bolje razumeli situacijo že vnaprej, eh, to po mojem mnenju ni realistično. Hvala. Thank you, thank you Najlepša hvala. Zdaj pa je na vrsti gospod Antolin Sanchez Presedo, član Evropskega parlamenta. Hvala. Najprej želim povedati, eh, da sem prepričan, da bosta oba poročevalca eh, ponudila zelo dobro poročilo. Mislim, da se moramo nekaj naučiti iz krize, treba je okrepiti parlamentarno dimenzijo pri gospodarskem upravljanju in to tako, da bodo nacionalni eh, parlamenti in Evropski parlament eh, stvari bolje upravljali. Upoštevati moramo, da je trojka eh, del reševanja krize. Ampak kriza ima vsaj tri vidike, tri faze. Najprej preprečevanje krize, tukaj je prišlo do napak na strani gospodarskega nadzora tako na nacionalni kot evropski ravni. In eh, jasno je, da je prišlo tudi do pomankljive koordinacije. Eh, Primanklaj pri gospodarskem upravljanju je obstajal tudi na evropski ravni. In tudi v nacionalnih parlamentih se niso dobro ocenila tveganja, do katerih je prihajalo. Določene države so se zelo zadolžile, velik del eh, dolga pa so povzročile tudi države, ki so zaupale tem uh, dolžniškim državam. Tako da eh, ne smemo zdaj pozabiti na odgovornost vseh strani. Nepremišljenost je obstajala na obeh stranih. Eh, mislim, da je treba tukaj izboljšati določene stvari pri naši koordinaciji in upravljanju tveganja. Pri samem upravljanju s krizo naj povem, da smo to počeli na medvladni način. Drugo vprašanje je, ali bomo v prihodnosti eh, lahko še naprej uporabljali to metodo. Mislim, da potrebujemo druga, bolj učinkovita orodja. Ne moremo uh, imeti takih odločitev, ne more ena država uh, odločati za druge o dolgu in podobno. Mislim, da potrebujemo nek mehanizem za stabilnost. Uh, vse pa moramo obravnavati z perspektive skupnosti. Uh, Tukaj je tudi vloga nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta zelo pomembna. Nacionalni parlamenti bodo nadzorovali svoje predstavnike v svetu, Evropski parlament pa zato, ker mora nadzorovati delo eh, komisije. Glede trojke pa zelo nakratko. Komisija je tista, ki ima ključno vlogo pri programih prilagajanja ti programi pa so tudi programi za stabilizacijo evroobmočja in to je eden od problemov, na katere gledamo samo kot na program prilagajanja v državah, ki imajo težave. Mislim, da bi morali imeti tudi program spremljanja. In tak program spremljanja eh, na evropski ravni in v drugih državah. In tukaj bi eh, Evropska centralna banka morala prevzeti svojo vlogo. IMF eh, smo tudi poklicali zato, ker je bil to edini mehanizem za večstransko pomoč. Mislim, da uh, mora vloga tega biti v prihodnosti drugačna, namreč da se ohrani uh, mednarodna finančna stabilnost. Zato brez IMF ne moremo. Ta mora tudi ohraniti svojo vlogo. Pa še ena stvar, tretja faza krize je pa obnova mislim da tukaj morajo nacionalni parlamenti dobro razmisliti o tem kako preprečiti obstoječa neravnovesja ne moremo vsi ukrepati na podoben način Uh, upam, da bomo vsi lahko prispevali tudi k obnovi. Hvala. Hvala lepa. Gereri iz francoskega senata, odbor za gospodarstvo. Hvala. Uh, e- rad bi spregovoril o ekonomski učinkovitosti programov trojke. Uh, glede pomankanja legitimnosti se strinjam s prejšnjimi govorci. moramo pa vzeti v obzir tudi naslednje. če bi radi ocenili rezultate Eh, potem moramo vedeti, da so ti rezultati mešani, če ločimo finančne rezultate od rezultatov v realnem gospodarstvu. Brezposelnost se je povečala veliko bolj, kot smo pričakovali. Mm, faza recesije je eh, veliko daljša in resnejša, kot smo pričakovali. Do tega ni prišlo zaradi pomankanja fiskalne konsolidacije. Kot vemo, so oblasti v vseh državah v programih, vključno z Grčijo, naredile eh, veliko več, kot je bilo načrtovano. Problem pa je bil eh, padec BDP-ja in to je eh, pomenilo, da se je tudi razmerje dolga povečalo in tukaj smo se ujeli v recesijsko past. Ustvaril se je nekakšen začaran krok. Vprašanje je, ali bi trojka lahko ukrepala bolje. Moj odgovor je da. Morali bi eh, priznati dve večji napaki, do katerih je prišlo, eh, kajti sicer eh, v prihodnosti ne bo nič bolje. Te napake so naslednje. Trojka je narobe ocenila posledice fiskalne konsolidacije, s tem, ko je pritisnila na države. Poleg tega ni dobro ocenila tudi uh, učinke na uh, izvoz. Eh, fiskalni multiplikatori so tudi tukaj pomembni, ali naj priznamo, da eh, niso fiksni, kot meni Evropska komisija. Spreminjajo se tekom cikla in to bi lahko izboljšali. Mm, potem še ena napaka. Trojka države obravnavala vsako posebej. Eh, in eh, ni dovolj pozornosti namenila tudi širitvam preko meja in sistemskemu učinku. Žal mi je, da eh, ni več vseh govorcev tukaj. Problem ni v dejstvu, da zdravilo, ki je bilo predpisano, ima negativne učinke. Problem je v tem, da eh, so se uporabile neprimerne doze. O tem moramo razpravljati, kajti sicer eh, bomo v prihodnosti eh, vedno znova ponavljali iste napake. To so bile ključne napake, po mojem mnenju. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa predstavnik francoskega parlamenta. Bien, euh, moi, à mon tour, je voudrais, euh, Monsieur le Président, euh, spoštovani gospod predsedujoči, gospa predsedujoča. Želel bi povedati, da ne smemo biti preveč negativni kljub vsemu. Mislim, da je dobro, da smo rešili evro, da smo pomagali državi, ki se je znašla v težavah, več državam, kljub temu, da obžalujemo določene vidike ukrepov, ki jih je sprejela trojka. Naj se vrnem na to, kar smo slišali prej. Šlo je za izvajanje ukrepov v izrednih okoliščinah in mislim, da smo to v tem primeru dobro naredili. Strinjam pa se, da moramo razmišljati tudi o bolj dolgoročnih posledicah, vsaj v tem trenutku, ko gre za ulogo nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta pri procesu soodločanja. Moram pa povedati tudi naslednje odgovornost si morajo deliti tako države članice, ki so zagrešile nekatere napake, in pa Evropska unija, ki se ni znala pravilno odzvati in upozoriti na te napake. Želel sem povedati, da bi bilo morda najprej treba popraviti to. Popraviti dejstvo, da nismo znali zagnati pravega preplaha. Nismo poštevali tudi podatkov strani Eurostata in Evropska komisija bi morala predvideti vse težave, ki se lahko pojavijo. Obenem pa mislim, da nikakor ne smemo oklevati glede izvajanja 13. člena pogodbe o stabilnosti. Tudi sam sem bil zaslužen za pobudo pri tem členu. Nacionalni parlamenti in Evropski parlament seveda morajo sodelovati, to vsi pravimo, vendar pa mi je žal, da po konferenci v Vilni pravzaprav nismo napredovali v tem smislu. Glede poročila, ki pravi, da metoda skupnosti ne predstavlja dobre rešitve, o tem je govoril Evropski parlament, tukaj moramo biti še posebej pozorni tudi na sam nadzor parlamenta nad posojili, ki se dajo državam v težavah. Še posebej pozorni moramo biti na antipopulistične težnje in gibanja, do katerih prihaja tako v tistih državah, ki omogočajo pomoč, kot v tistih, ki prejemajo pomoč. In Evropski parlament mora biti učinkovit pri svojem delovanju v obeh kategorijah držav. Na koncu pa mislim, da je pomembno poiskati tudi dobro ravnovesje med javnim dolgom in pa reševanjem javnega dolga ter gospodarsko rastjo. Poskrbeti moramo tudi vedno manjše zadolževanje zasebnega sektorja. Mednarodni denarni sklad je že večkrat poudaril, da gospodarska rast ne sme škoditi zasebnemu sektorju. Najlepša hvala. Pervan Šberes, predsedujoča odbora za socialne zadeve v Evropskem parlamentu. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod predsedujoči. Naj se odzovem na pripombe gospoda Landena, ki nas zapušča, oziroma ne, ste še tukaj, dobro. Uh, tudi na pripombe gospoda Serka sem mislil, da ni govoril le o Španiji. Obenem pa moram povedati tudi, da je pred gospodarsko krizo Španija spadala med pridne učence Evropske unije, saj so bili med tistimi, ki so upoštevali maastrichtske kriterije. Mislim, da je zelo pomembno, da tudi to upoštevamo v naši razpravi. Ne moremo reči, da mora biti ocena strani Evropske unije čisto dovolj. Prav tako ni do gospodarske krize prišlo zaradi tega, ker nacionalni parlamenti niso mogli izvajati programov prilagoditve v okviru evroskupine. In obenem tudi, če bi za to poskrbeli, to še vedno ne bi bilo nekakšno demokratično jamstvo. Glede trojke naj opozorim na dva vedika, ki sta pomembna in ju nismo dovolj izpostavili danes do povdne. Države članice, ki dobro izvajajo reforme v dobrih okoljih, so države, kjer obstaja dober socialni dialog v osredju teh ukrepov. In a, eh, trojka, ki se tukaj umešava, ne upošteva socialnega dialoga. In to je večkrat povdara tudi Svet Evrope ter mednarodna organizacija dela. Trojka v Grčiji ni delovala dobro in a, eh, ne bi bilo dobro, če bi se to prenašalo tudi na druge države. No, ne glede na to, ali programu rečemo pregled, učene na podlagi izkušnja ali kakorkoli že, tukaj se moramo zavedati teh pomembnih zadev. Potem pa še tiste države, ki so uspele po delovanju trojke. Če se ogledamo neravnovesja v smislu migracij, je situacija veliko bolj jasna. Uh, Pogosto gre tukaj za države članice, ki so nekako v okrilju trojke. V primeru eh, naprimer Latvije, ko gre za državo, ki se je komaj rešila težav, pa je vse skupaj nekoliko drugačna. Večina delovne sile eh, pravzaprav živi od mladih in to prav gotovo ni dobro v smislu prihodnosti. Najlepša hvala, gospod Beres. Besedo predajam gospodu Karijelu iz italijanskega parlamenta signor presidente onorevoli colleghi oggi hvala predsedujoči danes moramo biti pozorni na eh, temo tega zasedanja in sicer legitimnost programov prilagajanja namesto da bi govorili o demokratski legitimnosti bi po mojem mnenju morali govoriti o nečem nezakonitem. Mm, to je fiskalni pakt. V 13. členu to besedilo krepi parametre eh, bilanc. Omejuje tudi kriterije, ki se omenjajo v pogodbi o delovanju EU. V tem trenutku se moramo vprašati, Eh, kdo se pravzaprav odloča, če to niso države članice? Kako je mogoče, da smo ob strani pustili pogodbo in sicer pogodbo o delovanju EU? In to ni vplivalo na našo demokracijo v EU. To je brez precedenčnega primera. Vsi se strinjamo, da škoda, ki jo je povzročil fiskalni pakt, eh, da je občutna. Podjetja nimajo dovolj dostopa do kreditov, brezposelnost se povečuje in Evropska unija je še vedno v recesiji. Če so to učinki in uh, sam tekst ni zakonit, protokol številka dve namreč. Uh, jasno nasprotuje 13. Eh, členu fiskalnega pakta, potem se res moramo vprašati naslednje, kakšna je demokratična legitimnost tega akta. Eh, tukaj lahko uporabimo eh, klauzulo za izhod iz tega. Do tega imajo pravico vse države. Zdaj pa predstavnik Evropskega parlamenta. Ne, to poštejte, ki na voljo glavijo ti kaf. Hvala lepa. V Evropski uniji ocenjujemo strukturne prilagoditvene programe. Prav tako je vse skupaj potrebno meriti po doseženih ciljih, tudi z nevladnimi organizacijami, z javnostjo, ne samo s politiki in parlamenti če izvajamo določeno politiko, jo je potrebno potem tudi oceniti glede na dosežene rezultate. Sedaj moramo razmišljati prek okvirov krize po petih, šestih letih. Potrebno je premisliti o posledicah za socialno kohezijo, o gospodarsko-političnih posledicah, pa tudi o posledicah za okolje. Morda smo enostavno sprejeli napačne ukrepe ko je bila kriza najhujša. Sedaj, po petih, šestih letih po izbruhu krize, moramo poskusiti popraviti napake. Poskušati moramo znižati in zmanjšati napake, ki smo jih storili. Zelo veliko brezposobnosti imamo pri mladih, tudi okrog 60 odstotkov. Zelo veliko ljudi je v državah članicah, ki niso zavarovanjem, ki celo nimajo dostopa do zdravstvenih storitev. Nismo dosegli naših političnih ciljev, torej ta politika ni bila uspešna. Naj, omenam, naj omenim nekaj podrobnosti. Metoda trojke ne ustreza skupnostnim metodam, lahko rečemo, da je pač to bila posebna metoda, ker smo bili včasih krize in je bilo potrebno to storiti in smo potem imeli tudi težave s strukturo evroobmoča. Vendar pa sedaj izgovorov ni več, da ne bi več uporabljali skupnostne metode. Torej, ne smemo več legitimirati uporabo metod, ki ne temeljijo na pravo skupnosti. Vsekakor je potrebno zadeve izboljšati potrebno je oceniti fiskalne indikatorje. Moramo re, tudi ugotoviti, da jih nismo pravilno uporabljali. Trojka se mora učiti iz izkušenj in sedaj moramo skušati vzpostaviti institucijo za preprečevanje kriz in moramo oblikovati politiko tako, da bo v skladu z Evropsko strategijo EU 2020 z inovacijami v Evropski uniji in z dialogom s socialnimi partnerji. Ne moramo iti naprej tako kot do zdaj. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa predstavnica portugalskega parlamenta. Hvala lepa. Nekaj pripomb o razpravi, ki jo vodimo danes in tudi o portugalski. Rečeno je bilo, da, ima, da je imela portugalska strukturne težave že pred krizo kar se tiče proizvodnje. Sedaj smo izgubili pravzaprav zelo velik, velik delež BDP-ja. Imeli pa smo dolgo časa manj zadolženosti kot Nemčija. In pravzaprav imamo tudi nizko strukturno brezposobnost. Smo imeli, moram reči. Sedaj se je vse skupaj spremenilo, kot tudi v drugih državah. Sedaj je brezposobnost že precej visoka prav tako zadoženost. In to moramo pripisati predvsem finančnim špekulacijam. Reakcija Evropske unije na te težave je bila, da smo ustvarili trojko, tri institucije, od katerih nobena ni bila demokratično izvoljena. Očalna politika je bila sicer potrebna strani parlamentov. ECB je tudi odkupovala dolgove držav članic in se umeševala v nacionalne programe. Torej, to je velika težava. Demokratične legitimnosti ni bilo. In moram reči, da je to celo protivstavno v teh državah. Naslednja težava pa je tehnične narave. Program trojke za portugalsko temelji na popolnoma fiktivnih gospodarskih kazalnikih. Vsake tri mesece so morali spreminjati podatke, vse skupaj pa še vedno ne ustreza realnemu razvoju. Nič od teh napovedi se ni uresničilo. Ti programi so torej enostavno slabo zastavljeni. Rezultati programov? Noben ukrep za zniževanje primakljaja ni prijel naš dolg se je v zadnjih letih skokovito povečal. In tudi notranja neravnovesja so se povečala, zaposleni so postali revnejši, milijonari pa so vedno bogatejši. Imamo torej najhujše razmere od časov kolonialne vojne in imamo tudi manj prebivalstva kot pred dvema, tremi leti na portugalskem. Imamo približno pol milijona brezposelnih. Moramo popoštevati, da je prebivalstvo portugalske, portugalske znaša samo 5 milijonov. To je ekstremna situacija. Zdi se mi torej čudno, da nekateri menijo, da so programi trojke bili uspešni za najrevnejše, tega ne moremo trditi. Še bolj revni so. In sedaj moramo jasno povedati, da nismo proti državljanom, temveč za. Sedaj pa gospa Ferreira, Evropski parlament. Um, well, this, this Hvala lepa, ta razprava je zelo koristna. Začela bi pri tem, da povem, da je pomembno razumeti, da je priprava skupne valute tako pomembna, da potrebujemo več kot samo pakt za stabilnost in rast. Nimamo konvergence, imamo divergenco znotraj gospodarstva in tega se moramo lotiti ob koncu te krize. Ta kriza se je pojavila, nismo pa imeli ustreznih mehanizmov za reševanje te krize. Sedaj moramo vzpostaviti ustrezne mehanizme za morebitne prihodne krize. To je tisto ključno sporočilo za vse vas. Seveda moramo imeti dostojno, dobro delujočo bančno unijo, nekakršne koli. Seveda pa moramo potem tudi investirati v proticiklične ukrepe, če bi se kriza pojavila strukture na medvladni ravni niso dovolj. Potrebno je oceniti, ali ima ECB prave pristojnosti za reševanje kriz. Za razliko od ameriške zvezdne banke, se ECB ukvarja samo z inflacijo, sedaj pa je v bistvu težava deflacija. Potrebno se je torej pogledati bolj podrobno, kakšni so rezultati študije Evropske komisije na prošno parlamenta glede tega. Prav tako moramo stabilizirati javni dolg, če je to možno tudi na dolgi rok. In ne smemo ustvarjati nekakšnih skupnih jamstev, ko pa so države članice prisiljene v reformne programe, ki zelo obremenjujejo ljudi, tako zelo, da tega ne bi smeli dovoljevati v demokratični Evropi naprimer nimajo dostopa do zdravstvenih, izobraževalnih sistemov. Veliko je revščine. Nasplošno je potrebno govoriti o tehnični plati teh priporočil. Govorili smo o socialnih vzrokih, o, govorili smo o dolgo, Izgubili smo zelo veliko BDP-ja, rasti ni in potem še nekaj. Privatizacije, ki so bile izvedene prisilno v zelo slabih razmerah. Privatizacija telekomunikacijskega sistema, električnega sistema, zarovalnic, bank, poštnih storitev. To bo imelo zelo dolgoročne učinke. To je potrebno, o tem je potrebno razmisliti in da pa potrebujemo tudi rezultate. Se upravičujem, ker sem bila predolga. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa hrvaška predstavnica. Se... Predstavnik, se upravičujem. Hvala lepa, predsedoči. Hvala lepa za organizacijo te konference. Govoril bom v hrvaščini. Razprava jasno kaže, da zato, da bi dosegli napredek in makroekonomsko stabilnost, moramo vsi prevzeti svoj del odgovornosti. Biti moramo bolj učinkoviti pri ukrepih in jih bolje izvajati. Zato je ključnega pomena, da dobro komuniciramo z nacionalnimi parlamenti. Ukrepi za prilagoditev gospodarstva, ki se izvajajo, da bi se spet vrnili k zaposlovanju in rasti, ne bodo mogli biti uspešni brez podpore realnemu gospodarstvu. Govorili smo o fiskalni konsolidaciji, o EMU, o demokratični legitimnosti, nismo pa se pogovarjali o učinkovitosti in prav tako nismo dobili odgovora, kar se tiče načinov, kako zagotoviti učinkovitost. To je zelo pomembno za nas, zato da lahko načrtujemo za prihodnost. Da bi zagotovili zadovoljstvo naših državljanov, moramo poskrbeti za realno gospodarstvo. Sprašujem se, ali smo morda pozabili na zasebno javna partnerstva v povezavi z realnim gospodarstvom. Mislim, da smo pozabili. Realno gospodarstvo je tisto, ki nam lahko pomaga prebroditi krizo in zagotoviti ponovno rast. Morda se preveč osredotočamo na bančno unijo, na ukrepe reševanja bank, medtem ko se realni sektor ne more spopasti z izzivi sam. Vprašanje je, ali imamo dovoljšen nabor ukrepov za to, da bi lahko zagotovili pozitiven nadaljni razvoj realnega sektorja. Pa naj se gre za to, da bomo dobili podporo EIB in tudi nacionalnih bank za podporo realnemu sektorju. Hvala lepa. Predstavnica Malte. Hvala lepa. 2013, 2014. To sta bili leti, ko smo videli, da ukrepi niso bili uspešni. Zakaj smo danes tukaj? Konec koncev predstavljamo naše državljane in ukrepi varčevanja povzročajo žrtve. Brezposelne, ljudje zaposlene v negotovih okoliščinah in seveda se spodkopavajo pravice delavcev. Zato mislim, da moramo se sedaj lotiti tudi vprašanja revščine, ki ga ponovno vidimo v 21. stoletju. Prav tako je veliko nestrpnosti v Evropi. Mislili smo, da po drugi svetovni vojni tega ni več, da smo to izkoreninili. Ti ukrepi resnično zelo pritiskajo na našo prebivalstvo in ljudje so zelo obremenjeni. Prav tako opažamo beg možgan. In nove generacije v Evropi ne vidijo več rešitve, želijo si boljše prihodnosti zase in za svojo države, tudi če to ne bo znotraj EU. Rada bi izpostavila tudi enega največjih ekonomistov Keynesa, ki je dejal, da zato, da bi premagali brezposobnost v veliki krizi, je bilo potrebno ne samo se lotiti določenih ukrepov, ampak so vlade morale imeti tudi strategijo za razvoj in rast. Vemo, da je sedaj od ljudi zahtevano, da sprejemajo delo v negotovih okoliščinah. To pa ne vrača, to, to pa nas ne vrača gospodarski rasti. To, to, torej, kar moramo storiti, da bi se vrnili k rasti, imeti moramo manj birokracije, in mislimo, da je tudi pravi čas, da spet damo zagon našemu evropskemu gospodarstvu. Kako? Tako, da pripravimo tudi vladne programe, tudi zasebnim sektorjem. To je lahko ena od rešitev, ki bi lahko pomenila boljši standard življenja za naše državljane. Za njih smo tukaj. Hvala lepa. Spoštovane kolegice in kolegi, mislim, da smo imeli zelo plodno zanimivo razpravo. Čeprav imamo pomembne razlike v stališči glede pristopa. In tako pač je, to je jasno, drugače ne more biti, ker imamo zelo veliko različnih naborov ukrepov, kar se tiče gospodarske politike, kar se metodologije tiče, kar se metod tiče, metoda skupnosti proti medvladnim. In potem, kaj menimo in kako predelimo evropsko demokracijo, legitimnost. Vseeno pa mislim, da vlada široko soglasje glede dveh točk. Prvič, odločitev Evropskega parlamenta, da pripravimo to poročilo, je prava odločitev. To je odločitev v pravem času, kajti končno smo sprožili javno razpravo o tem postopku, o delovanju trojke. Veliko evropskih državljanov meni, da so bile odločitve sprejete preveč za zaprtimi vrati. Prav tako menijo, da to spodkopava potrebo po prevzemanju odgovornosti. To so izpostavili že kar nekateri govorniki. Potem kakovost razprave na nacionalni in evropski ravni v okviru evropskega semestra. Mislim, da je ta zaključek nekaj, kar lahko podprejo tako nacionalni poslanci, kot tudi poslanci na evropski ravni. Rada bi se zahvalila vsem govornikom, najprej so predsedujočemu iz Grškega planeta, ena strenakisu, da bi se zahvalil govorniku Norbertu Lamertu, predsedniku Evropskega parlamenta. Dominiku Hengenu, predsedniku odbora za evropske zadeve iz Irskega parlamenta in obema poročavcema Otmaru Karasu in Lijemu Huangongoku in vsem vam za vaše besede takoj, ker smo že pozni, bomo prišli na naslednji del plenarnega zasedanja. Gre za spodbujanje rasti in zaposlovanja v Evropi. Dovolite mi, da dam besedo gospodu Demetzopolisu, ki je predsednik odbora Ekon v Grškem parlamentu. Prosim, naj zasede predsedniški pult.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 Tako torej. Naslednji del, plenarno zasedanje, spodbojanje rasti in delovnih mest v Evropi s financiranjem realnega gospodarstva. V veliko zadovoljstvo mi je, da lahko pozdravim nekdanjega kolego in prijatelja, gospoda Edward Skikluno, ki je sedaj predsednik sveta guvernerjev Evropske investicijske banke. dajem mu besedo. Prosim. Hvala lepa, predsedujoča. Spoštovani kolegi iz Evropskega parlamenta, pa tudi iz nacionalnih parlamentov. Zaupanje počasi raste v Evropi, da dolžniške krize v Evropi ni več. Vendar pa zapomniti si moramo, da Evropa še ni v polni meri okrevala to je jasno tudi iz razprave, ki smo jo imeli. Še vedno smo pred kar nekaj pomembnimi izzivi. Eden izmed njih je pomankanje investicij. Globalna finančna kriza je povzročila kolaps v investicijah znotraj Evrope. Zadnje številke kažejo, da so se investicije po Evropski uniji znižala za približno 20 odstotkov v primerjavi z letom 2008, ko smo dosegli vrhunec. Predvsem zaradi manj zasebnih investicij. V najbolj prizadetih državah Evrope so investicije padle za več kot 40 odstotkov. Še vedno ni prepričljivih dokazov, da se vse skupaj obrača. Ta investicijska kriza omejuje rast v Evropi, tako kar se BDP-ja in kar se ustvarjanja delovnih mest tiče še več, to pomeni, da izgubljamo tudi še v naslednjih letih. Po eni od ocen so manjkajoče ocene v dobju med 2008 do 2012 v Evropi stale celino 540 milijard evrov do leta 2020. Nas bodo stale. Ta številka še narašča. In bo naraščala tako dolgo, dokler ne bo investicij. Prav tako nas skrbi sledeče visoka brezposelnost v veliko južnih državah. Grozi nam, da bo to postal strukturen pojav in imamo tudi negativno demografijo in to pomeni, da bo drvanje teh držav ogroženo. Evropska investicijska banka si želi bolje razumeti to investicijsko krizo, da bi se lahko bolje odzvali. Spomnim se, ko sem bil poslanec v Evropskem parlamentu, so kolegi in jaz sam v Ekonu zelo pritiskali glede odziva na to vprašanje strani EIB. V samem srcu investicijske krize v Evropi so določene, določena strukturna neravnovesja. Kot vsi vemo, so nekatere države pred krizo neuzdržno razširjale posojanje, posojila tako znotraj kot zunaj držav. To je vodilo do preveč potrošnje in preveč investicij v nekaterih sektorjih, še prav posebno na nepremičninskem trgu. Deloma še vedno čutimo to prekomerno investiranje. V to, da se vrnemo k trajnostnemu razvoju, bo zahtevalo strukturne reforme in investicije v bolj produktivne sektorje. Zato je velika prednost, da imamo instrument kot je EIB, ki lahko cilja prek splošnih intervencij in lahko spodbuja investicije. S pomočjo EIB lahko odstranimo uvire za ponovno razporeditev sredstev, ne samo za tiste države, ki so najbolj prizadete, temveč za celotno Evropo. Zakaj je pomembno dobro ciljati. Naprimer, nekaj, kar smo se naučili, je, da je zasebni sektor kot celota nekaj, kar ni omejeno s pomankanjem sredstev. Poprečno ne finančne korporacije Evropske unije niso preveč obremenjene z dolgom. Dejansko so povečale svoje prihranke in sedaj posojajo, še prav posebno vladam. Glede na negotovost, glede globalnega gospodarstva in napovedi za evromoče, pa so potem direktori se raje odločali, da bodo počakali in videli, kaj se bo zgodilo. Odlagali so večje investicije, dokler se negotovost ne razreši. Glede na vse to je jasno, da je potrebno se zavezati integriteti evromoče in da potrebujemo napredek glede predlogov bančne unije, tako bomo lahko zmanjšali negotovost, ublažili finančne vrzeli, kjer obstajajo in spodbudili investicije. Vendar pa te spremembe zahtevajo določen čas. V tem trenutku potrebujemo dobro ciljene javne intervencije, kjer je dokaz, da prihaja do omejitev glede financiranja. EIB kot banka Evropske unije tukaj igra ključno vlogo v časih krize. Zasebni sektor je bil zelo prizadet in še vedno je prizadet zaradi krize, zaradi finančnih omejitev. Tukaj gre predvsem za sektor malih in srednje velikih podjetij, MSP-ev, še prav posebno v tistih državah, ki so bile najbolj prizadete zaradi krize. Kriza je razdrobila evropske finančne trge in prav tako je bilo manj posojanja prek meja v Evropski uniji. Tako so države članice postale bolj odvisne od domačega varčevanja in to je vodilo do precejšnjih nacionalnih razlik pri stroških izposojanja celo znotraj evroobmoče. Te spremembe so najbolj prizadele MSP-je, kajti te so najbolj odvisne od bančnih posojil. Posledično od začetka krize je premustitev finančnega razkoraka za MSP je ključna prednostna naloga za EIB. MSP namreč igrajo najpomembnejšo vlogo pri ustvarjanju in ohranjanju delovnih mest in pri spodbujanju inovacij. Skupina EIB si prezadeva, da bi razbremenili finančne zastoje na različne načine. Ciljno posojamo sredstva In to skušamo storiti tako, da posojamo pod zelo ugodnimi pogoji, ker, smo, ker imamo um, oceno 3A. In tako lahko bolj ugodno posojamo MSP-jem. Od krize posojamo več kot 50 odstotkov več denarja. Naša posojila so narasla 12 milijard na 18,5 leta 2013. Istočasno je Evropski investicijski sklad podpisal jamstva za dodatne 2 milijarde evrov. Evropski investicijski sklad je testiral jamstveni instrument Jeremy na majhnem trgu v Malti, na Malti z odličnimi rezultati. Vse skupaj smo razdelili zelo hitro, 10 mesecev pred ciljem. Pomagali smo približno 530 MSP-jem, imeli smo znižana sredstva posojanja in to je bilo zelo pomembno za Malto. Malteška vlada je potem želela razširiti ta projekt Jeremy avgusta 2013, da bi pomagali še nadaljnim stotim MSP-jem v naslednjih mesecih. Ker pa pričakujemo, da bo vedno več zahtev za posojila, medtem ko se integracija in utelitev finančnih trgov ne bo zgodila tako hitro, se zna zgoditi, da bo prišlo do zastojev pri podajanju posojil v bližnji prihodnosti. Vendar pa moramo zagotoviti dovolj finančnih bančnih sredstev. To je samo eden od ciljev EIB pri podpori MSP-jev. Banke ne odigrajo več svoje vloge in vedno manje likvidnosti na trgih in vsi iščejo donose po srežnih ravneh. Zato je EIB svojim specifičnim znanjem pravšna institucija za podporo kapitalskim trgom, da bodo lahko bolje delovali. Primer so projektne obveznice in listninjenje. Pobude za okrepitev tržnosti tveganja MSP-jev lahko pomagajo pri tem, pri tem, da pritegnemo dodatna sredstva. Poznamo tudi žalostno resnico, to smo slišali danes dopolnjeno. Brezposobnost bo verjetno ostala eden od ključnih socialnih izzivov za države članice, še prav posebno države članice, ki so v hudi krizi. Tudi, ko se bo gospodarstvo opomoglo, lahko pričakujemo kar precej togosti, čeprav smo reformirali trg delovne sile. V državah, kjer so infrastrukturne investicije pod dolgoročnim trendom, si EB prizadeva, da bi oblažili upad investicij in da bi zagotovili zaposlovanje. Hkrati, Strukturni izzivi zahtevajo ponovno usposabljanje, še prav posebno v državah članicah, ki so imeli na primer gradbeni boom. EIB lahko podpira aktivni trg delovne sile s programi, ki pomagajo pri teh izzivih. In imamo tudi program veščine in delovna mesta, investicije za mlade, 6 milijard evrov imamo. Še prav posebno pa ciljamo na izobraževanje, usposabljanje in delovna mesta za mlade. Razvoj strateške infrastrukture ostaja ključna prednostna naloga za Evropsko unijo. To vključuje boj proti podnebnim spremembam in čez evropska omrežja. Potrebno je spodbujati stopno investicij v infrastrukturo. To je ključno tako za okrevanje kot tudi za dolgoročen, dolgoročno blagostanje Evropske unije in integracijo. Evropska investicijska banka je razširjena investicija v infrastrukturo za 7,5 milijard evrov z leta 2012 na leto 2014. Tudi tukaj lahko storimo še več. Projektne obveznice in nasveti e IB, naprimer, kar se tiče boljših struktur javno-zasebnih partnerstv, lahko pomagajo infrastrukturnim investicijam in tako lahko potem zakrivimo več sredstev tudi v državah članicah. Jamstva posojila in sredstva bodo tudi podprta strani aranžmaja za strukturno financiranje EIB, kar bo omogočilo več tveganja. EIB bo skušala zagotoviti sredstva na evropski ravni in skušali bomo biti katalizator za javno zasebno partnerstvo. Skušali bomo ponuditi privlačne stopne za države članice, ki so v velikih težav zaradi visokih stroškov, tako bomo lahko seveda zagotovili investicije in bomo lahko zapolnili vrzeli pri investicijah v inovacije in infrastrukturo. Kot v vsaki krizi smo tudi v tej videli začetek procesa velikih strukturnih sprememb v različnih industrijskih panogah, ki so pomembne za Evropsko unijo. Pogosto je to povezano s socialnimi bremeni, vendar pa to ustvarja tudi priložnost, da skokovito rastemo v produktivnosti in inovacijah. In to je lahko ima tudi pozitiven učinek na dolgoročen razvoj Evrope. Dostop do finančnih sredstev je velika omejitev za inovacije, za boljše tehnologije in za boljše postopke, ki izhajajo iz krize. Posledično je EIB povezala, povečala posojila na področju evropskega gospodarstva znanja za skoraj 70 odstotkov z 9,3 milijarde na 15,6 milijard evrov lani. Skušamo odigrati pomembno vlogo pri financiranju uspešnih podjetij in industrij za jutri in tako skušamo zagotoviti pozitivno ekonomsko spremembo. Za zaključek naj povem, da EIB počne, kar je treba. Prispevali smo k evropskemu raz, odgovoru na krizo, s tem, da smo povečali kapital. Leta 2013 je EIB povečala posojanje za več kot 40 odstotkov in je začela z nizom novih proizvodov in pobud. Take ambiciozne cilje bomo obdržali tudi za letos in naslednje leto. Pripričan sem, da bomo z reformami na nacionalni in evropski ravni in eh, z dobro ciljeno rastjo in investicijami lahko ponovno zgradili še močnejšo Evropo in bomo išli iz trenutne krize. Hvala lepa za vaše potrpljenje, predsedujoča. Um, Najlepša hvala, Edward. Zdaj pa začenjamo z razpravo, med katero lahko podate svoje prispevke. Obenem pa lahko naslovite tudi vprašanje na govornika, na gospoda Skikluno. Izpolnite kartonček, ki ga imate pred seboj na mizi in ga posredujte predsedstvu. Zdaj pa predsedstvo predajam svojemu kolegu, gospodu Dermatopolosu, ki pa je predsednik ekonomskega odbora grškega parlamenta. Kolega bo usklajeval in moderiral nadaljno razpravo. Najlepša hvala, gospa Podimata. Besedo ima najprej gospod Pablo Zava. Hvala, gospod predsedujoči. Skoraj pa vsem se strinjam s tem, kar je povedal naš dragi prijatelj, gospod Skikluna. Uh, Mislim, da smo prišli iz krize državnega dolga, izšli smo iz te krize, imamo pozitivne signale, ki nam omogočajo, da smo optimisti glede na gospodarsko situacijo. Zdaj pa se moramo osredotočiti na rast in na ustvarjanje delovnih mest. In to še posebej v eh, kontekstu volitev, eh, ko bodo eh, državljani od nas zahtevali konkretne rezultate tukaj nekaj ključnih eh, elementov. Reforme. Določene države so vključene v proces eh, reform in te morajo z njimi nadaljevati. Nekatere eh, države se tudi vključujejo v ta proces reform, ki je zelo potreben in morajo tudi s tem nadaljevati. Pred nami pa je še zelo pomembna naloga in sicer, da posojila dosežejo majhna in srednja velika podjetja pod podobnimi pogoji v vseh državah evroobmočja. Ni sprejemljivo, da se podjetja financirajo glede na njihovo lokacijo in ne na, glede na gospodarski položaj. Posojila za uh, eh, MSP je padajo, zelo težko. Eh, bo vse skupaj pospešiti eh, in to onemogoča tudi ustvarjanje novih delovnih mest. V Španiji je, so posojila za MSP je novembra spet padla za 11 odstotkov. Eh, moramo ustvariti neke pogoje, da bomo rešili ta problem. Bančna unija bi vsekakor pomagala pri povezavi trgov in bi tudi pomagala pri tem, da bi posojila dosegla majhna in srednja podjetja ampak to je rešitev na srednji in dolgi rok. Na kratki rok pa moramo predvsem ukrepati in eh, po mojem mnenju imata tu dva akterja eh, možnost rešitve, to je Evropska investicijska banka, ki mora biti še bolj ambiciozna, še bolj si mora prizadevati za to, da bodo MSP-ji dobili kredite in pa svet, ki mora na naslednjem vrhu sprejeti ukrepe v zvezi s tem tudi Evropska centralna banka mora odigrati svojo vlogo, narediti mora več eh, v tem pogledu. ECB je ugotovila, da se monetarna politika ne prenaša na ustrezen način in se ne izvaja na ustrezen način, zato mora ukrepati, da bo prišlo do pravega prenosa monetarne politike v prakso. Zato zahtevam, da ECB naredi kaj več s tem v zvezi. Moramo se zavedati, dragi kolegi, da če MSP-ji ne bodo dobili posojil, potem bomo zelo težko uh, okrepili oziroma konsolidirali uh, izhod iz recesije. Vsi, ki smo upleteni v to vprašanje, uh, moramo za to ukrepati in to čim prej. Hvala. Najlepša hvala. gospod Pierre Alami iz francoske nacionalne skupščine. Najprej hvala, gospod predsedujoči. Na začetku leta je Evropska unija izstopila iz gospodarske krize, ki je bila specifična za Evropo in je bila vezana tudi na prejšnji sistem, ki se spreminja z novimi mehanizmi. Evropska unija to razkoša tudi zagotoviti dobro makroekonomsko ravnovesje med odpravljanjem primankljaja in pa gospodarsko rastjo. Proračunske multiplikatore bi morali zvišati in to bomo zagotovili, če bodo države članice vse izvajale varčne ukrepe. Vendar pa je tukaj vse skupaj precej težko. Odpravljanje primankljaja ni ustrezno. Pa še posledice, ko morajo države članice izvajati finančno konsolidacijo, pa mora Evropska unija poskrbeti tudi za primerno politiko vlaganja. Zanima me torej, kako se to vključuje v strategijo 2020 in pa pakt o stabilnosti in rasti. Poiskati moramo tudi način za zmanjšanje strukturnih primankljajev na evropski ravni, obene pa moramo biti pazljivi tudi na inflacioniste, ki upoštevajo le trenutne bilance, kar pa še dodatno obremeni države članice, ki so najbolj prizadete. No, mislimo, da bi bilo poenotenje trga v smislu industrije železa in premoga bistvenega pomena. Danes pa se soočamo s podobnimi izzivi na področju energetske politike in pa zelene rasti. To mora biti pravzaprav gonilo trajnostne rasti v Evropi. Včeraj je predstavnik OECD-ja povedal, da potrebujemo strukturne reforme, vendar pa da je to vrstna politika bolj učinkovita v obdobju rasti. Evropa mora torej poisk, poskrbeti za nadvese v makroekonomiji, za gospodarsko rast in pa za ustvarjanje novih delovnih mest. Hvala. Najlepša hvala gospod Adam Regrecki iz Polskega parlamenta. Razmavljame vaši... Najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovane gospe in gospodje. Že od začetka sestanka danes eh, dopoledne se pogovarjamo o gospodarski krizi, o razlogih gospodarske krize in pa učinki gospodarske krize. Moramo pa se pogovarjati tudi o nekaterih drugih vedikih, osnovanih na izkušnjah v drugih državah, kot so naprimer Brazilija, Indija in Kitajska. Te države so v obdobju naše počasne gospodarske rasti še naprej doživljale precejšno gospodarsko rast in Evropska unija in njene države članice bi morda morale razmišljati o razlogih za to vrstne tendence. Morda bi se morali pogovarjati tudi o tem, da imamo inštitucije, imamo različne programe, različne ukrepe, vendar pa se Evropska unija še vedno sooča z visoko stopno brezposelnosti, revščine, socialnega izključevanja. Zato moramo morda razmisliti ponovno o tem, kako bomo uporabljali sredstva in vire, ki nam jih omogoča Evropska investicijska banka. Ali kdo razmišlja o učinkoviti uporabi sredstev, s katerimi razpolagamo, tudi sredstev, ki prihajajo iz naših žepov? Kako je to možno, da po eni strani veliko zapravljamo, vsaj tako se zdi. Na tistih področjih, na nekaterih področjih še vedno torej ni mogoče ustvarjati dovolj delovnih mest. Kaj pa tiste države članice, ki izstopajo iz gospodarske krize? Kakšne situacije pri njih? Ne gre le za vprašanje nekaterih določenih prednostih, ogledati se moramo tista področja, kjer je učinkovito ulagati. O tem veliko govorimo, namesto pa, da samo govorimo, mislim, da bi morali tudi poskrbeti za to, da bomo bolj učinkovito uporabljali svoje sredstva. Obenem ne smemo pozabiti tudi na dejstvo, da je dobra rešitev za izhod iz gospodarske krize na poti gospodarski rasti, to, da nekako oklestimo birokracijo in zagotovimo boljšo zakonodajo. To je to, o čemer mora razmišljati Evropski parlament. Najlepša hvala. Besedo predajam gospodu Žozefu Ekjesu iz Mađarskega parlamenta. Izvolite. E, Najlepša hvala. Pridružujem se pripombam polskega kolega. Mačarska je v tem smislu vsele hodila po svoji poti in morda bi se morali osredotočati na boljše sodelovanje že prej. Širi države Višegrava 4 so lahko predlagale nekaj bolj dinamičnih rešitev, ki bodo popeljale iz gospodarske krize. Te države so preživele izrazite strukturne reforme. Od leta 2013 tudi sami naprej omogočamo več sredstev in podpore majhnim in srednjim velikim podjetjem, pa tudi mikropodjetjem. Obenem pa smo se želeli posvetiti tudi vprašanju oziroma razmisleku o tem, ali si lahko medsebojno pomagamo. V trenutni gospodarski krizi se prav gotovo soočamo tudi s konkurenco iz Brazilije, Kitajske, Rusije, Indije, pa tudi drugih držav. In eh, če si ne bomo pobliže ogledali lekcij, ki bi se jih lahko naučili iz teh primerov, potem bomo prav gotovo naredili korak nazaj. Naj se sklicujem še na maltejšega kolega, ki je govoril o tem, ali se lahko nadzorujemo tako, da se bomo kaj naučili, eden od drugega, in ali bomo lahko evropske vzorce na nek način zadržali znotraj Evrope. Ali bodo nacionalni parlamenti pri svojih odločitvah eh, spodbujali in promovirali svoje domača podjetja in skušali oblikovati strukturne spremembe, ki jim bodo pomagali doseči rezultate. To je tudi pomembno vprašanje. Podariti bi želel tudi to, da je Mačarska omogočila precej obsežna sredstva v podporo majhnim in srednjim velikim podjetjem v naslednjem proračunskem obdobju. In v naslednjem proračunskem obdobju Evropske unije se bomo osredotočali predvsem na MSP-je. S tem je Mačarska uspela zmanjšati inflacijo na najnižjo raven v zadnjih 15 letih, obenem nam je bilo omogočeno izboljšati tudi stanje brezposelnosti. Z 11 odstotkov smo to zmanjšali na 9,3 odstotke. Ne bi rekel, da so to fantastični rezultati, vendar pa izvajamo tudi nekatere investicijske projekte in gospodarstvo je veliko bolj dinamično kot prej. Na mačarskem torej pričakujemo določene pozitivne spremembe. Najlepša hvala. Hvala lepa v imenu ciprskega parlamenta, gospod Podromos Podromu. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Spoštovani kolegi, glede na potrebo potem, da uvedemo in izvajamo izredne strukturne programe, ki pa morda niso najboljši v kontekstu celotne evropske strategije, se moramo ukvarjati tudi z vprašanjem, kako financirati realno gospodarstvo. Cipr je zelo specifičen primer. V razmeru do nekaterih drugih držav je torej trojka za Cipr odločila, da ne potrebuje finančne pomoči za odpravljanje nekaterih pomankljivosti v finančnem oziroma bančnem sektorju. Uh, Zamisel je bila naslednja. Davkoplačevalec naj ne bi plačeval za napake bančniškega sektorja. Ta ideja je dobra, vendar pa težava ostaja na ravni samega izvajanja. Zavezati se moramo tudi kontroverzne ideje prispevkov iz bančniškega kapitala. Tukaj se pravzaprav uporabljajo. sredstva iz hranilnih ulog vrčevalcev in prav gotovo ne moremo podpreti to vrstnih ukrepov, niti Trojka, niti Evropska centralna banka. Negativne posledice presegajo ekonomsko-finančni sistem, pa tudi bančni sektor. Težave se nahajajo izven tega sektorja, torej izven bančnega sektorja. 100 odstotkov ciprskega gospodarstva je v nekakšnem podizvajanju in sistem je na nek način zdaj suspendiran. Gre tukaj za situacijo brez precedensa. Gospodarstvo se sooča s popolno odsotnostjo likvidnosti. Cipr je majhno gospodarstvo, ki naj bi si sposodilo 10 milijard evrov, zdaj pa se je znašlo v težki gospodarski in finančni situaciji. Nobeden od programov reševanja ni uspel, obenem pa so bili preseženi cilji, ki si jih je zastavila trojka. Dolgovi se večajo, prav tako je več brezposelnosti in to pomeni, da trenutno ekonomija v realnem smislu nima nobene koristi od proračunskega in finančnega reševanja. Realnost je torej popolnoma nasprotna ciljem tega programa. Najlepša hvala, mi se vam zahvaljujemo, gospod Akinidis, v imenu grškega parlamenta, izvolite. Najlepša hvala, nekatere države evroobmočja so se po gospodarski krizi zavedle, da enotna monetarna politika morda ni enotna. Tukaj gre za politike, ki potekajo po dveh ali treh različnih tirih. In zaradi delovanja Evropske centralne banke nekatere države članice dobivajo posojila po veliko drugačnih eh, obrestnih merah kot druge. 4,5 v primeravi z 6, naprimer. Banke v Grčiji, naprimer, nimajo dostopa do finančnih trgov in krijejo pomankljivosti v likvidnosti na drugačen način. 10 milijard evrov naj bi bilo na voljo za pomoč, vendar pa se zdi, da grške banke ne morejo pokriti vseh posojil s temi sredstvi. Banke, ki nimajo dostopa do finančnih trgov, ne morejo financirati grških podjetij in jim dajati posojil. Govorimo o gospodarskem okrevanju brez posojil, torej creditless recovery. Kako naj izvajamo programe v državah, kot je Grčija? Predajam eh, besedo govorcem, ki bodo podali odgovore na ta prvi krog razprav. Gospod Skikluna, izvolite. No, na podlagi večine pripomb lahko rečem, da ne bi zdaj prišli iz preteklosti in se zaziramo v prihodnost. Prej pa smo govorili o škodi, za katero so bili krivi nekateri programi, predvsem še tukaj za socialno škodo, zaradi nepravilnega ulaganja. In ugotoviti moramo, kako naj popravimo situacijo. Ne moramo vsega slačiti v en sklop. Velike družbe so prizadete zaradi negotovosti, obene pa so prizadete tudi nefinančne institucije. Po drugi strani pa je tukaj pomembno vprašanje bank, ki ne posredujejo sredstev, ki jim jih posreduje Evropska centralna banka. To je pomembno vprašanje, ki smo ga omenili ravno kar. Na milijone in milijone MSP-jev po celi Evropi je pripravljenih vlagati, zaradi tega, ker imajo nekakšen mikrotrg, so pripričani v ta trg, ocenijo tveganja, so pripravljeni jih sprejeti in v tem primeru pride prava pomoč Evropske investicijske banke. Zavedati pa se moramo, da moramo zagotavljati produktivno vlaganje kot kakršno koli vrsto vlaganja. Prej, če za takega ne bi mogli zapisati niti dokument, v šestorčku tega nismo imeli, zaradi tega, ker se je to posod črtalo. Nekateri naši kolegi so menili, da ne morete povečati potrošnje, ko pravzaprav potrošnjo obenem krčite vendar pa imate različne vrste potrošnje, seveda, o tem govorimo. Programi se še vedno izvajajo in prihaja tudi do manjšanja državnih izdatkov, obenem pa se pojavljajo tudi številne priložnosti. Vlade in banke, tere evropske banke, naprimer EIB, bi se morale osredotočiti na te priložnosti. Saj gre tukaj za produktivno vlaganje, v našo prihodnost. Če tega ne bomo storili, se bomo z brezposobnostjo ukvarjali še v nadaljnih letih. Najlepša hvala. Nadaljujemo s prispevki. Gospa Barbara Leči iz italijanskega senata. Sicuramente noi cogliamo con plauso i nuovi investimenti che verranno dalla BEI. Veselimo se novih investicij. Evropska komisija in Evropa pa bi se morali odzivati v večjem obsegu, bolj intenzivno, ko gre za nadzor vladnih dejavnosti in pa bančnega sektorja. Veliko smo govorili o evropskem gospodarstvu, sama pa lahko podam z vami italijansko izkušnjo. Pri nas smo precej omejeni v smislu financiranja podjetij, kljub temu, da so ta bistvenega pomena za italijansko gospodarstvo. Trenutno so se podjetja res znašla na kolenih. Poleg tega smo država, v kateri se še kar naprej veča javni dolg, še vedno imamo tukaj nekatere neproduktivne izdatke, obenem pa se zmanjšajo naložbe. Prav tako se izključujejo nekatere oblike pomoči na osnovi reformnih programov. Gre za pomoč, ki bi lahko prispevali k delovanju MSP-jev. Kako naj zagotovimo delovna mesta, če podjetja pravzaprav nima nobenega trga, na katerem bi delovala? V Italiji je situacija naslednja. dve tretjine naših podjetij se, se financirajo iz posojil, vendar pa sami nimamo ustreznega dostopa do posojil. Skušali smo tudi podaljšati časovni rok za odplačevanje določenih posojil in delničari so na nek način zelo dobrodušni v tem smislu. Sama bi znova podarila, kakšen pomen ima Evropska unija pri reševanju realnega gospodarstva v Italiji. Sicer bomo lahko sami naredili zelo malo. Tudi Evropska komisija si zatiska oči pred to situacijo in eh, pred tem, kar naj bi predvideli glede MSP prav tako ne delujemo pravilno. Zagotoviti moramo nekakšna izredna posojila za tiste države, ki to potrebujejo. Še vedno ne vemo, kakšni so pravzaprav zneski sredstv, do katerih naj bi podjetja in družbe dostopale. Najlepša hvala. Zdaj pa gospod Augustin iz Polskega senata. Najlepša hvala in lep dan. Spoštovani kolegi, očitno ni veliko optimizma med nami. Ne smemo pozabiti, da Evropska unija svojim socialnim in ekonomskim modelom predstavlja sen številnih držav po vsem svetu. In mislim, da v teh državah pravzaprav vlada nekakšno dobro mnenje. O tem priča tudi proevropski protesti v, Ukrajinu, v Ukrajini. In na nek način se moramo odzivati tudi tem ljudem, ki se še vedno nekako zazirajo k Evropi kot uh, konceptu, ki je pozitiven. In če si ogledamo, kaj je Evropa preživela, tukaj ne gre le za gospodarsko krizo, ampak tudi za druge izzive. Nekaj tukaj manjka pri tej razpravi. Srečevali smo se z težavami na finančnem trgu. Kriza se je še poglobila zaradi tega, ker so številne zadeve ušle iz nadzora. Jasno je, da se moramo spet postaviti na trdna tla, še vedno pa obstajajo nekatere težave na finančnih trgih, ki jih je treba razrešiti. Zaupanje je zelo omajano, še posebej, ko gre za zaupanje do bančnega sektorja. Težave so vezane tudi na manipulacijo. Dobro je, da imamo skupni evropski nadzorni organ, vendar to ni dovolj. Skupaj z Združenimi državami moramo dajati zgled na področju boljšega finančnega nadzora. Sicer bo do naš truc podkopali špekulanti iz drugih območij. Potem pa moramo poštevati še celotno vprašanje demografije in pa prebivalstva. Kdo bo nadaljeval s tem delom, kakšen bo dostop do surovin, kakšne bodo cene surovin, kako bomo zagotovili zanesljivo energetsko oskrbo. Še veliko je treba storiti tudi pri teh vprašanjih, kolikor vemo, tudi investicije na teh področjih in v teh sektorjih upadajo. Če ne bomo tega razrešili hitro, potem tudi te male gospodarske rasti, kateri smo priča danes, ne bo več. Prišlo bo do nadaljnega upada in eh, mi kot Polska konkretno bomo morali še naprej nadaljevati z reformami, zato da bomo sploh lahko zbrali potrebna sredstva. Obeno bi želel povedati tudi, če razmišljamo o trenutni razpravi, ta ne bi smela potekati brez tega, da bi upoštevali tudi socialne in pa strukturne reforme, ki jih potrebujemo, zato da odpravimo nepravičnost v družbi. Imam pa še eno vprašanje. Če upoštevamo gospodarsko rast in razvoj, potem mora to dopolnjevati tudi naše delo na socialni ravni. Ne moramo imeti le nekakšnih eh, socialnih omejitev vrčevanja v tem sektorju. Na nekaterih področjih, eh, naprimer, potrebujemo vrčevanje, to je res v smislu socialnih zadev, obenem pa moramo zagotoviti tudi boljše zdrovanje med zasebnim in javnim sektorjem in pa programe, ki bodo omogočili podporo zaposlovanja naših mladih. To je jasno. In mislim, da je zelo dobro in uporabno, da o tem razpravljamo. Še nekaj zadnjih pripomb. Dobro je, da imamo majhne in srednje velike podjetja, da jih podpiramo. Pa še nekaj. podpirati moramo tudi sodelovanje in pa partnerstvo. Le tako bomo torej premagali krizo, če bomo vzpostavili ustrezne gospodarske vezi. Najlepša hvala, gospod Paolo Gerjeri iz italijanskega senata. Najlepša hvala. Mislim, da je bistvena razlika med Združenimi državami in pa Evropsko unijo ali pa Evropo, če se ogledamo zadnjih nekaj let. V investicijskih trendih. Leta 2008, ko se je začela gospodarska kriza, je bila stopnja naložb v Združenih državah višja kot splošna stopla leta 2008 v Evropski uniji. V Evropski uniji še vedno nismo dosegli te stopnje investicij. Če že govorimo o realni ekonomiji, o realnem gospodarstvu, moramo razpravljati tudi o tem, kako bomo povečali investicije tako v zasebni kot v javni sektor. To mora biti prioriteta. Še posebej zaradi tega, ker gre tukaj za vprašanje povpraševanja in ponudbe, ki lahko v istem času prispevata k okrepitvi gospodarske rasti. Vemo, da so investicije v osredju pakta o stabilnosti in rasti, to je bilo izrečeno že junija 2012. V tem paktu smo imeli obljubo v višini več kot 120 milijard evrov kot nekakšen dodaten zagon za nove investicije. V tem smislu pa mislim, da je pakt o rasti le še, še vedno le na papirju. To, kar počne Evropska investicijska banka, je pomembno, ni pa dovolj. Če želimo spodbujati investicije v bližnji prihodnosti, moramo storiti več. Najprej, ne vem, zakaj se na evropski ravni ne pogovarjamo o predlogih, da bi imeli projektne obveznosti, za kateri jamči evropski proračun. Da se na trgih zagotovi tudi investicije v velike projekte, infrastrukturne projekte in pa gradbinske projekte v meddržavne državne mreže in tako dalje. Mislimo, da bi s temi projekti lahko mobilizirali veliko više sredstva kot pa sredstva, ki jih pridobimo v okviru pilotnih projektov, ki jih sponzorira Evropska komisija. Vemo, da temu nekatere države članice nasprotujejo, še posebej države upnice. Mislim pa, da bi bilo vredno razmisliti o tem, da bi ponovno obnovili ta predlog. To bi bilo namreč lahko zelo koristno na poti obnoviti gospodarske rasti. Potem pa še drugič, ko govorimo o investicijah, pred nedavnim je predsednik Evropske komisije, gospod Paroso, omenjal možnost nekakšnega minimalnega zlatega pravila, možnosti, da torej v proračun ne bi vključevali nekakšnih stroškov za sofinanciranje projektov v kontekstu kohezijske politike pri izgraditvi vseevropskih omrežij. Ta fleksibilnost bi bila zelo koristna na nacionalni raven. No, v tem smislu pa tega minimalnega zlatega pravila še nismo uporabljali in glede na to, da ga še nismo. Pa tudi takrat, ko naj bi ga uporabljali, je vse skupaj preveč omejeno z drugimi ovirami. Dva predloga bi bila morda koristna. Če želimo ponovno postaviti investicije v osredje politične agende. Najlepša hvala v imenu Belgijskega parlamenta, gospod Žikine. Najlepša hvala. Tudi v Belgiji opažamo upad na ravni investicij, upočasnjuje se gospodarska rast in zanimajo nas razlogi za to upočasnitev po krizi leta 2008. Najprej je šlo tukaj očitno za vrčevalne ukrepe, za kompresijo oziroma manjšanje izdatkov in optimizacijo. Drugi razlog pa je vezan na to, da bančne ustanove niso odigrale vloge financiranja gospodarstva. Usmerile so se v tvegane naložbe v finančne trge in to je povzročilo tudi krizo leta 2008. Moramo se nekako odzvati na ta fenomen. Najprej financiranje v zasebni sektor. Govorili smo o financiranju v okviru EIB, nekaterih javnih mehanizmov. Potrebujemo tudi bančne reforme in z bančno unijo se tega že lotevamo. Banke morajo torej začeti opravljati svoje zgodovinske naloge, torej financiranje gospodarstva, ne pa to, da enostavno porabljajo eh, privrčevani denar državljanov. Zostaviti je treba tudi špekulante na finančnih trgih se preusmeriti v financiranje realne ekonomije. In ko govorimo o ločevanju bančnih sektorjev, če se želimo izogniti naslednji krizi, moramo banke nekako preusmeriti k financiranju predvsem MSP-ja. Potem pa še ena rešitev, izboljšati moramo okvir, v katerem investiramo. Ne smemo pa pri tem klestiti socialnih pravic. Obraniti moramo seveda naš gospodarski model, vendar pa na osnovi dobrega socialnega modela in socialnih pravic. Evropa naj izvaža v Evropo, obene pa naj pa se upoštevajo socialni pogoji, okoljske določbe, s čimer bomo izboljšali tudi proizvodnjo, pri čemer boste imela od tega korist tako delavci kot pa tudi naše okolje. Prav tako so zelo veliki energetski izviri, izzivi, tudi tukaj gre za nekakšen okoljski podnebni izziv in v Belgiji vsako leto porabimo približno za 20 milijard naftnih, vrednosti naftnih derivatov, benzina in tako dalje. Moramo se preusmeriti v obnovljive vire, saj sicer ne vem, kako naj bi investirali teh 20 milijard potrošnje. Tako, le na ta način bomo lahko rešili celotni evropski gospodarski projekt. Najlepša hvala. Gospa Gajmaki iz finskega parlamenta. Arvoisa puhemies, haluaisin kysyä vih... Hvala, gospod predsedujoči. Rada bi spregovorila o vlogi zelenega gospodarstva, eh, ko govorimo o investicijah strani Evropske investicijske banke. Mi imamo nove ideje glede obnovljivih virov energije, glede energetske učinkovitosti, ali ne bi morali delati na tem. S tem bi spodbudili eh, tudi okoljsko tehnologijo, ustvarili nova delovna mesta in zmanjšali odvisnost EU od fosilnih goriv, ki prihajajo od zunaj. Eh, to bi prineslo tudi dohodek, dobro bi bilo za eh, podnebne spremembe, boj proti njim in bi bilo nasploh pozitivno. Mm, velika razprava poteka o prihodnosti Evrope in kako bi morali to v prihodne oblikovati. Pomembno je, da imajo nacionalni parlamenti tudi svojo besedo pri tem. Vemo, kaj vse je kriza povzročila in kaj je krizo povzročilo, kakšni so vzroki. Finska je tudi prispevala nekaj denarja za reševanje krize. In pomembno je, da vsi upoštevamo ista pravila. E, zaščititi moramo prihodnost evroobmočja, nič od tega ne bo lahko. Obstajajo države, kjer obstajajo veliki problemi za revščino, ampak tudi na finskem je precej revščine in e, dolgoročnega ter kratkoročnega e, nezaposlovanja. Vse več je brezposelnosti, vse več je upokojenih in uh, obstajajo določene meje pri tem, kar lahko dosežemo. Izvedli smo reformo javnega sektorja na finskem. To moramo zdaj začeti izvajati. V naslednjih letih bo to potekalo in vsak bo moral prispevati svoje, da bodo reforme uspešne. Hvala. E, Najlepša hvala. Besedo predajam gospodu Karijelu italijanskega parlamenta. Grazie, presidente. Hvala, gospod predsedujoči. Rad bi povedal, da tukaj govorimo o metodi in sicer o metodi korenčka in palice. To je metoda discipline, ki se uporablja pri živalih. Evropejci pa ne želijo biti obravnavani na ta način. Želim omeniti tudi klauzulo o eh, vlaganjih. Skupina za evro se je sestala novembra in eh, Oli Ren je povedal nekaj v zvezi s primanklajem za Italijo. Pri dolgu je so stvari še vprašljive. Italija naj ne bi smela uporabiti klauzule za vlaganja. Če država ne spoštuje sporazumov, ali so v nevarnosti potem tudi investicije, ki že potekajo v tej državi. To je pravzaprav izsiljevanje te države. Italija ni pripravljena na to, kaj ti želi si enakega obravnavanja in ne želi, da bi države obravnavali kot živali. Zato moramo razmisliti, kako vlagati v države članice. Italija je sprejela veliko žrtev, da se drži vseh omejitev, ki so ji bile postavljene. To izsiljevanje je zelo diskretno. Rešitev bi morali prilagoditi vsaki državi in njeni gospodarski situaciji mislim, da bi morali eh, sporazume ponovno pregledati. Na ta način bi se izognili temu, da bi komisari preveč izkoriščali svoje pristojnosti. Eh, investicije bi morali eh, načrtovati na način, ki bo koristen za države in njihova gospodarstva. Jo. Najlepša hvala. Gospod Anderson, švedski parlament. Najlepša hvala. Govorili smo torej o tem, zakaj so bile posledice gospodarske krize tako hude. Posojila so se krčila in obenem se je omajala kredibilnost, do, kredibilnost samega evropskega gospodarstva. To zaupanje je izginilo. Vendar pa Evropa ima določeno prihodnost. Videli smo že, kako prihaja do gospodarske raste v nekaterih državah članicah in kako se obnavlja zaupanje. Vse države lahko zagotovijo gospodarsko rast znotraj Evropske unije in delovanja institucij Evropske unije. Mislim pa, da je pomembno, da znotraj institucionalnega okvira poenostavimo ukrepe in jih na nek način debirokratiziramo. To je še posebej pomembno za podjetja. Spodbujati moramo nova podjetja, majhne, srednje, velika podjetja, inovativna podjetja, to je to, kar ustvarja delovna mesta za evropejce. Potrebujemo nekaj več manevrskega prostora, več poslovnega duha, to je tisto, kar ustvarja delovna mesta. Obenem pa moramo ostati konkurenčni. Ne bomo le z nekimi ukrepi na papirju stimulirali naše gospodarstvo. Potem pa potrebujemo tudi spremembo našega poslovanja v duhu inovativnosti. Najlepša hvala. Gospod Žikluna, eh, bi želeli odgovoriti na drugi krog eh, razprav. Well, Različne točke so bile omenjene. Ena zadeva uh, tržne neuspeh oziroma propad trgov zaradi težav v bankah. Uh, te potem težje prestanejo preizkusne teste, ki se bodo kmalo začeli, začeli izvajati. Uh, Vemo pa tudi, da v Evropi obstajajo različne priložnosti za investicije, posojanje, inovacije, majhna in srednja podjetja in tako naprej. Na evropski ravni moramo zato nekaj narediti, da bomo zagotovili jamstva. In del tega dela je že opravila Evropska investicijska banka. Treba je upraviti vlogo med eh, posojilodajalcem in posojilojemalcem in nekako zajamčiti. Eh, za primere tvegan. Na evropski ravni teh tvegan ni, razen tistih, ki jih vidijo banke v specifičnih situacijah. Mm, potem ste govorili tudi o projektnih obveznicah. Ko sem bil sam poslanec, se je Evropski parlament veliko ukvarjal s tem. In eh, bili smo razočarani, ker takrat nismo mogli nadaljevati na ustrezen način. Italijanski kolega je povedal tudi nekaj o mini zlatem pravilu. Verjeli smo van, kaj ti temeljuje na načelu, da kljub potrebnim rezom v porabi obstajajo področja, ki se jih ne bi smeli dotakniti, kjer bi morali zagotoviti zaščito. Mm, to je tudi priložnost za vlaganja. Ne bi smeli mm, naenkrat eh, zavreči vsega, tudi dobrih stvari. Nikakor ne bi smeli eh, izvajati reform na področjih, kjer obstaja potencial za rast. Tam namreč obstajajo priložnosti za rast in delovna mesta. Tukaj se bom ustavil, gospod predsedujoči. Eh, še kaj za zaključek? Na, morda bi povedal to, da bo potrebnega še kar nekaj eh, dela. Ne moremo kar stati križem rok eh, ob tako grozljivih številkah brezposelnosti. Brezposelnost se je zdaj, kot izgleda, ustavila, ne narašča več, ampak številke so še vedno nesprejemljive. Sam nisem predsednik banke, ampak uh, sem predsednik uh, upravnega sveta, upravnega odbora. Menim, da uh, bo potrebnega še veliko dela, da bomo stvari rešili. Hvala. Najlepša hvala. Prav gotovo ne moremo več pasivno spremljati te situacije. Gospod eh, Cikluna, prekinili bomo z našim delom za čas kosile. Kosilo pa bomo imeli v prvem nadstropju. Naj vas na to opomnim. Znova se sestanemo ob treh.